Lepo pozdravljeni vsi, začeli bomo, lepo pozdravljeni vsi, zlasti pa gospa Narcisa Vladulesku, ki je predsednica delovne skupine za neširjenje orožja pri SZD na oddelku za razorožitev, neširjenje orožja in nadzor nad izvozom orožja. Z nami pa je tudi gospod Hod Uvertur, ki je raziskovalec pri Fundaciji za strateške raziskave. Najprej bomo obravnavali priporočilo Evropskega parlamenta svetu in eh, komisiji v zvezi z pripravo postopka pregleda pogodbe o neširjenju jedrskega orožja leta 2020, nadzorom nad jedrskim orožjem in možnostmi jedrskega razoroževanja. Poročevalec je Sven Mikser iz socialistov. Priporočilo predstavlja prispevek Evropskega parlamenta mnenju sveta v zvezi z pripravo postopka pregleda pogodbe o neširjenju jedrskega orožja. To bo 29. aprila do 10. maja letos. Nekateri instrumenti so uh, nehali delovati ali pa se ne izvajajo tako, kot je treba, naprimer sporozum z Iranom, ali pa so ogroženi, torej pogodba start. Zato je zdaj zelo pomembno, da okrepimo pogodbo o neširjenju jedrskega orožja. Upajmo, da bodo strani lahko našle skupno podlago za pogajanja in da bomo lahko imeli skupno izjavo, ki bo potrdila skupna prizadevanja, ki jih bomo sprejeli še enkrat in sicer na osnovi treh stebrov, torej razoroževanje, neširjenje in miroljubna uporaba jedrske energije. Zdaj bomo imeli izmenjavo mnen. Gospa Vladolesko nam bo povedala, kako potekajo priprave na to konferenco o pregledu pogodbe za leto 2020. Gospod Odkuvertur je odgovoren za organizacijo in izvajanje posvetovanj pri konsorciju Evropske unije glede neširjenja orožja in tudi on se bo oglasil v imenu Fundacije za strateške raziskave. Prav tako vas opozarjam, da je sprejela povabilo gospa Izumi Nakamicu, ki je namestnica generalnega sekretarja pri OZN in visoka predstavnica za razoroževanje. 27. januarja med 4. in 5.30 bo tukaj in povedala nam bo več o pogodbi o neširjenju jedrskega orožja. To bo odlična priložnost, da slišimo več o tem, kako bi lahko dopolnili naše priporočilo. Preden dam besedo gospodu Mikserju, naj vam povem, kakšna je časovnica v zvezi s tem priporočilom. A se je kaj spremenilo? Prav. Prav. Danes bomo imeli prvo obravnavo in eh, rok za vložitev predlogov sprememb je 28. januar Poročevalci v Senci se bodo srečali 13. februarja v Strasburu, natančno uro boste izvedeli kasneje in uh, sprejetje v odboru AFET bo potekalo 19. in 20. februarja, razprava in glasovanje pa bo na drugem plenarnem zasedanju Marsa. Zdaj pa gospod Mikser. Thank, thank you very much, uh, Madam Chair. Uh, the, um... Hvala lepa, Hvala za besedo. Pogodba NPT, torej pogodba o neširjenju jedrskega orožja, je res pomembna mednarodna pogodba. Ima tri cilje, ki se med seboj dopolnjujejo. Najprej gre za preprečevanje širjenja jedrskega orožja in tehnologije na področju jedrske tehnologije. Gre tudi za miroljubno uporabo jedrske energije in tretji stebr je jedrsko razoroževanje, torej popolno razorožitev je cilj te pogodbe. Pogodba je začela veljati leta 70, letos praznujemo 50. obletnico začetka veljavnosti te pogodbe. Na začetku je bilo mišljeno, da naj bi pogodba veljala 25 let, potem pa naj bi imeli periodične konference za revizijo in podaljšanje vsakih pet let. Pred kratkim pa se je pokazal vzorec, namreč vsaka druga od teh konferenc je bila neuspešna. Konferenca leta 2000 je bila uspešna, sprejet je bil vsebinski dokument. Konferenca leta 2005 je bila neuspešna, končnega dokumenta ni bilo. Leta 2010 so sprejeli akcijski načrt v 64 točkah v vseh treh stebrih. Leta 2015 pa spet ni bilo mogoče doseči dogovora o končnem besedilu. Letos konferenca poteka aprila. Tretja seja pripravljalnega odbora za konferenco leta 2020 je potekala lani. Predsedoval je veleposlanik Malezije pri OZN. Konferenca sama, kakor sem dejal, bo potekala 27. aprila 2020 trajala pa bo do 22. maja letos. V pododboru smo sprejeli odločitev, da bomo pripravili priporočila o tej pogodbi, ki jih bomo posredovali svetu. Prvi osnutek smo zaključili v začetku januarja Zdaj bomo priporočilo obravnavali v pododboru. Rok za vložitev predlogov sprememb je naslednji teden, 28. januar in sicer opovdan. Potem se bomo v februarju srečali s poročevalci v Senci in upam, da bomo priporočila lahko sprejeli v odboru. AFET proti koncu februarja, na plenarnem zasedanju pa bomo to obravnavali marca. Kar zadeva vsebino priporočil, v osnutku predlagam, da bi še enkrat opozorili na to, da je multilateralizem in spoštovanje pravil ključnega pomena za to, da zagotovimo naširjanje jedrskega orožja kar zadeva stebr o neširjenju orožja, lahko rečemo, da je pogodba relativno uspešna. Konec prejšnjega stoletja je bilo podanih kar nekaj temačnih napovedi, ki se niso uresničile. Nekaj odpadnikov sicer je, ki niso so podpisnice te pogodbe to je seveda velik izziv, s temi odpadniki se moramo ukvarjati in jih angažirati. Pogodba navaja, da lahko pristopijo le kot nejedrsko oborožene države. V priporočilu izpostavljam tudi dejstvo, da moramo podpreti vse tri stebre v tej pogodbi. Evropska unija, bi lahko tudi prispevala več k tej konferenci. Države članice bi morale priznati režime za preprečevanje širjenja jedrskega orožja kot ključne mehanizme za to, da preprečimo slabšanje mednarodne varnosti in da zagotovimo, da se lahko ohrani mire. Prav tako je treba doseči več napredka pri procesih neširjanja orožja, zmanjšati moramo količino jedrskih konic na svetu in poskrbeti moramo tudi, da se trend iz konca 80-ih ne bo končal. OZN zlasti pa Rusija, morajo prevzeti odgovornost in zagotoviti več preglednosti na področju jedrskega orožja. To bo vodilo do več zaupanja in do boljših rezultatov. ZDA in Rusija pa morajo omogočiti varnostnemu svetu OZN, da se sprejmajo koraki za skladnost z zahtevami v okviru šestega člena te pogodbe. Obžalujemo, da so bili pogovori o pogodbi INF neuspešni, tudi države NATO morajo spoštovati svoje zaveze v okviru pogodbe o neširjenju jedrskega orožja, gre za skladišče jedrskega orožja. Prav tako je treba poskrbeti, da bodo imele jedrske konice manjšo vlogo pri obrambi. Vemo, da obstajajo različni pristopi glede tega, kako bi lahko dosegli cilje iz pogodbe o neširjenju jedrskega orožja. Nekateri menijo, da bi bilo bolje postopati počasi in postopoma druge strani pa menijo, da moramo najprej izboljšati politično ozračje, preden bomo dosegli napredek na tem področju. Mislim pa, da moramo vsi poskrbeti za to, da bo pogodba MPT živela naprej vsi si moramo prizadevati za pomirjenje napetosti na mednarodni ravni in vsi si moramo prizadevati za to, da nekoč na svetu ne bo več jedrskega orožja. Veselim se razprave s trokovnjaki, s kolegicami in kolegi in veselim se že vaših prispevkov v obliki predlogov sprememb k osnutku priporočila. Hvala lepa. Euh, Hvala lepa. ELS, Kris Peters. Hvala, gospa predsednica. Danes nadomeščam kolega Donžana. Samo danes dopoldan, ampak eh, za mene je to velika čast. On je poročevalec v Senci, šest točk mi je posredoval, ki jih bom zdaj prebral. gospod Donžon se zahvaljuje poročevalcu za zelo kakovostno upravljeno delo, kar zadeva osnutek priporočila za tako občutljivo temo. Meni tudi, da je besedilo dobro uravnoteženo. Opozarja tudi na to, da ima pogodba o neširjenju jadrskega orožja pomembno vlogo na mednarodnih političnih odrih, zlasti zdaj, ko se pod vprašaj postavlja celotna arhitektura o neširjenju jedrskega orožja in tudi o razoroževanju. V ospredje se spet vrača ta, to jedrsko oboroževanje počasi v okviru obramnih politik. pristop v pogodbi NTP ni popoln, ampak eh, dobro bi bilo, če bi bil ta prostop robusten in pragmatičen in to bo omogočalo, da spodbujemo regionalno in mednarodno stabilnost. Pravila se spoštujejo skoraj univerzalno. In četrtič, zagotoviti moramo, da bodo države podpisnice strogo spoštovale določila in določbe iz te pogodbe. Gospod Donžon upozarja tudi na to, da obstaja kar nekaj pomislekov in skrbi glede tega, da so se v Iranu zdaj umaknili iz eh, sporazuma z Iranom in to je zaskrbljajoče. In petič, mednarodno ozračje je vedno bolj napeto, jedrska vprašanja so vedno pomembnejša tukaj in gospod Donžon ustraja pri tem, da. Obdržimo vse norme glede neširjenja orožja, ki jih že imamo, prav tako pa moramo konsolidirati multilateralni pristop. Na koncu pa še nekaj. Gospod Donžon bo uložil tudi nekaj predlogov sprememb v tej smeri. Hvala. Hvala lepa. Zari njuzdišnji nikogar od dvorane, gospod Sartori hvala. Hvala, gospa predsednica. Najprej hvala poročevalcu za zelo kakovostno priporočilo. To je zelo pomembno in to je ključnega pomena za varnost vseh. Hvala torej. Mi, zeleni, želimo priporočilo nekoliko dopolniti. Živimo v geopolitičnem kontekstu, kjer je vloga jedrskega orožja vedno pomembnejša. In obstajajo možnosti, da bi se spet kdo poslužil tega orožja. Pogodba je bila sprejeta v ozračju hladne vojne, tveganje za upravo jedrskega orožja je bilo takrat veliko in eh, šlo je tudi zato, da zaščitimo civiliste v primeru uporabe tega orožja. No, seveda ni šlo zato, da bi bili civilisti preveč zaskrbljeni, ampak eh, v kontekstu zaščite civilistov je treba sprejeti ukrepe, zato da poskrbimo, da če se bo kdaj zgodilo to, česar si ne želi nihče, da bomo vseeno pripravljeni. In še eno tveganje gre za kibernetske napade. Teroristi bi lahko izvedli kibernetske napade, tveganje za to obstaja, mi pa moramo poskrbeti, da bomo imeli vse varnostne ukrepe na voljo, zato da bomo pripravljeni na te kibernetske napade. Tega pred nekaj leti še ni bilo tega tveganja, zdaj pa mislim, da moramo ta vidik okrepiti. Prav tako želimo izpostaviti svojo podporo pripravljenosti EU, da se pripravi novo pogodbo o naširjenju jedrskega orožja, okrepiti želimo stebr o razoroževanju v okviru NPT in ta pogodba ne bi nasprotovala NPT-ju. Zelenih bomo vložili nekaj predlogov sprememb v tej smeri in upam, da bomo lahko dobro sodelovali in da bomo konstruktivno izmenjavali mnenja v zvezi s to temo. Hvala. Merci beaucoup uh, pour uh, idée, Madame Bonfresco. Gospa Bonfresco, idée. Merci, Madame. Il trattato di non proliferazione nucleare. De... Voilà. Pogodba o neširjenju jedrskega orožja mora še vedno biti osnova za naše postopanje v zvezi z jedrskim orožjem. Zahvaljujem se gospodu Mikserju za opravljeno delo, povedati pa želim naslednje. Že 50 let se s pomočjo te pogodbe borimo proti širjenju jedrskega orožja. Države so jedrsko energijo lahko uporabile s pomočjo te pogodbe tudi za miroljubne namene. Ampak trenutno se na tem področju pojavlja kar nekaj tveganj. Slišali smo izjave američanov pred kratkim in to bi lahko vodilo v resno krizo. Kaj to kaže? To kaže naslednje. Če bodo države podpisnice še bolj razdeljene, bo pogodba oslabljena in to bi lahko oslabilo tudi gibanje razoroževanja na mednarodni ravni. Evropska unija bi morala poskrbeti za več sodelovanja in konvergence. Svet je multipolaren, temelji na sodelovanju med državami. Evropska unija bi morala odigrati pomembno vlogo, in seveda država vsaka lahko zaščiti svoje ključne interese. Zato se ne strinjamo s priporočili o popolnem jedrskem razoroževanju. Združeno kraljestvo Kitajska, Francija in druge države so zelo vključene v to, zato pozivamo ZDA, da razmislijo o svojem stališču v zvezi z iranskim sporazumom in da okrepijo izvajanje Ženevske konvencije. Po 11. septembru smo videli, da se je pojavila velika koalicija proti islamskemu terorizmu, ki sega od Vladivostoka do Vancouvra, pa vse do Pekinga. Smo v krščanskem svetu in uh, razumemo, da moramo sodelovati, ne pa konkurirati drug drugemu in uh, predloge sprememb skupine ID bodo šli v tej smeri, zato ker menimo, da bi lahko s tem pozitivno prispevali k besedilu. Hvala. Hvala lepa. Zarinil ni nikogar v dvorani, Gospod Basesko, prosili ste za besedo. Se želite oglasiti v zvezi z predlogom priporočila gospoda Mikserja? V zvezi s priporočilom. Prav, izvolite. Um, uh, Kot običajno podpiramo prizadevanja za to, da bi zagotovili mir. Problem pa je naslednji. Kaj se bo zgodilo, če aprila ne bomo dosegli pozitivnega rezultata? Evropska unija mora biti pripravljena na negativen izid in tudi na to, da bomo ukrepali v tem primeru. a bomo samo govorili o problemih in ne ukrepali? Jaz nisem pesimist, ampak glede na to, da so Rusi in Kitajci zdaj zavezniki, ZDA najverjetneje ne bo uspel. ZDA najverjetneje ne bodo uspele doseči svojega, in ne bodo dopustili, da bi Kitajci še naprej krepili svoje zmogljivosti. Mislim, da se moramo pripraviti na najslabše. Pripraviti se moramo na to, da konferenca ne bo uspela in tudi v tem primeru moramo imeti dobro stališče. Ne vem, kakšno naj bi bilo to stališče in nisem dovolj pogumen, da bi zdaj povedal, kaj imamo v mislih, ampak mislim, da moramo biti pripravljeni na to, da konferenca aprila ne bo uspešna. Hvala. Merci, maintenant je passe la parole à madame. Hvala lepa, gospa Vlado Lesko. Ona je predsednica delovne skupine za neširjenje orožja. Izvolite sedem minut. Hvala. Hvala, gospa predsednica. Veliko čast mi je, da sem tukaj. Hvala za povabilo. Čestitam poročevalcu za dobro poročilo. Razprava se odvija ob pravem času in je tudi zelo pomembna. Kakor smo slišali, leto 2020 je zelo pomembno za režim o neširjenju jedrskega orožja. 50 let je že od začetka veljavnosti te pogodbe, 25 let je od tega, odkar je, bilo, je bil rok veljavnosti podaljšan za nedoločen čas. In že kar nekaj let in imamo tudi multilateralne pogovore v zvezi s to pogodbo. Nekaj besed z naše strani. To smo sicer že slišali, ampak eh, gospod Mikser je povedal, da so te pogodbe oziroma konference vsakih pet let neke vrste priložnost za pregled stanja. Deveta konferenca pregleda pogodbe je bila neuspešna. Na koncu nismo dobili skupnega dokumenta in če tudi letos ne bi prišlo do uspešnega konca, bi to spodkopalo učinkovitost te pogodbe. Storiti moramo vse, kar lahko torej in ne smemo popustiti pesimizmu in uh, mislim, da moramo poskrbeti, da bomo na koncu štiri tedenske konference o pregledu pogodbe dobili dober rezultat. In slišali smo že, da je Evropska unija prepričana, da je ta temeljna pogodba ključnega pomena. Vedno znova je treba vse opozarjati na to, da je ta pogodba zelo uspešna pri zagotavljanju neširjenja orožja in pri zagotavljanju tudi miroljubne rabe jedrskih tehnologij. Vodila je pa tudi do tega, da je jedrskih konic in raket mnogo manj. Pogodba je zagotovila kritične prednosti na področju varnosti vsem pogodbenicam, zagotovila pa je tudi trdno podlago za spodbujanje sodelovanja na področju miroljubne rabe jedrske energije. Ampak predsednica pa tudi drugi so danes opozorili na to, da živimo v svetu, kjer je vedno več napetosti. Na mednarodni ravni je veliko razočaranja nad eh, arhitekturo v zvezi s tem. Ne samo kar zadeva jedrsko orožje, ampak tudi kar zadeva orožje za množično uničevanje. Tega se moramo lotiti zdaj res vsebinsko. Leta 2017 in 2018 se je začel krok revizije. Predsedovali so Poljaki in Nizozemci in uh, poskrbeti smo poskušali, da bo konferenca o pregledu pozitivna. Leta 2015, kakor sem dejala, smo bili neuspešni in takrat smo videli, da to ni dobro, boriti se moramo proti temu trendu in zagotoviti moramo, da bomo leta 2020 dosegli pozitiven rezultat. Prav tako smo vzpostavili kar nekaj regionalnih delavnic, zato da bi vključili čim več akterjev v proces iskanja kompromisa. Aprila 2019 je svet, svet sprejel sklep 615, v katerem podpira prizadevanja v okviru priprav na konferenco. Svet je pripravljen podpreti tudi kar nekaj dejavnosti navezovanja stikov z deležniki v okviru priprav na to konferenco. Pripravljamo tudi niz dejavnosti, kakor sem dejala. Sedem konferenc organiziramo, tri tematske seminarje o treh stebrih te pogodbe, prav tako pa bomo imeli štiri regionalne seminarije v Afriki, Latinski Ameriki in v Karibih ter v Aziji, Pacifiku in na Bližnjem vzhodu. Trije dogodki so že potekali, rezultati so dobri, ozračje je bilo dobro in mislim, da so vsi deležniki dobro sodelovali pri tem. Malce bom še spregovorila, potem pa, če boste želeli, vam bom posredovala podrobnosti. Evropska unija je sprejela tudi demaršo. To je v bistvu brez precedensa, kakor sklep sveta. Torej, 189 držav podpisnic bo podalo skupno stališče, v katerem bomo podprli. Mhm ta pomemben dokument in vse bomo pozvali, da pridajo v New York. V duhu kompromisa in želje po iskanju rešitev. Vsi skupaj torej. Ne bomo dopustili, da se bodo oblikovale različne skupine, da se bodo sprejeli določeni predlogi ki bi bili preuranjeni. Prav tako se zavedamo, da moramo vsi podpreti prizadevanja za to, da se ukrepi delovanje te pogodbe. Tretji stebr v okviru EU je naslednji. Svet bo pred konferenco o pregledu sprejel niz sklepov. To bo celovit dokument o vseh stebrih, o vseh treh stebrih. Dokument pa bo vključeval tudi konkretne predloge o tem, kaj storiti v prihodnosti. Namenjen bo ukrepom v prihodnosti, vključeval pa bo tudi pobude za to, kako prebiti trenutne blokade in izboljšati ozračje, v katerem smo. To je to. Zaenkrat z veseljem pa bomo odgovorili na vaše vprašanje. Hvala. Merci beaucoup, je pa sta parola, monsieur. Najlepša hvala, sedaj ima besedo gospod od Kuvertur. Hvala lepa, gospa predsedujoča, lepo pozdravljam vsi skupaj. Kot ste že sami prej povedali, oziroma naj najprej povem nekaj uvodnih besed. Najprej naj povem, da sem bil zadolžen uh, zato, da organiziram letne sestanke eh, na evropski ravni, na ravni Evropske unije o preprečevanju širjenja jedrskega orožja. Trenutno še nimam konkretnih datumov, ampak lahko vam povem, da bo to potekalo letos konec junija ali morda v začetku julija. In tu bomo slišali več, potem, več o tem, kakšne so trenutno dejavnosti na tem področju. To bo priložnost, da si vsi strokovnjaki izmenijo svoje mnenja. Upam, da bom tam videl vse nekatere med vami, saj eh, res eh, menim, da je pomembno, da postane Evropski parlament aktivni udeleženec teh izmenjav mnen. No, glede današnje teme nekaj uvodnih misli o kontekstu in ozadju. Kot veste, je globalna ureditev neširjanja jedrskega orožja del vseh dokumentov, ki jih Evropska unija proizvaja, če lahko tako rečem, že od začetka tega obdobja pregleda, od leta 2010 in konference je v bistvu kontinuiteta, ki poteka že od časov obavljenega predsedovanja. Potem smo imeli leta 2015 nove konference, podobne tej, ki bo potekala letos maja. Prav gotovo se spominjate, da od leta 1957 je bilo le pet takih konferenc, ki so dejansko obrodile sadove v obliki zaključenih dokumentov. In tu je zdaj vprašanje za vse nas, ali naj se ti rezultati obravnavajo kot uspeh ali ne. To je še odprto vprašanje, ker eh, v bistvu lahko govorimo o najnižjem možnem skupnem imenovalcu med vsemi udeleženci in mislim, da to ni dovolj, da bi bili zadovoljni, se kaže na določeno negibljivost, nikamor se ne premaknejo zadeve in uh, vprašati se je treba, kakšno je dejansko stanje glede varnosti na samem terenu in kakšna dinamika nas čaka. Tu moramo resno razmisliti o tem, kako opredeljujemo naš uspeh v večstranskih arenah. In sedaj, če govorimo o 50. obletnici uveljavitve pogodbe o neširjenju, potem je dejansko res čas, da zadeve pogledamo za nazaj in se lotimo ocene, kaj je prava uspešnost. Zdaj, ta proces pregleda delovanja pogodbe o neširjenju je nekaj, kar eh, si moramo pogledati natančneje. Namreč eh, jedrsko orožje je sedaj vprašanje, ki zanima tudi novo pojavljajoče se države, ki postajajo pomembni deležniki. Sedaj govorimo o Iranu, o Severni Koreji, o morda Južni Koreji in morda še drugih, za katere trenutno še ne vemo. In sedaj gre za to, da si izboljšujejo in nadgrajujejo obstoječe arsenale to vrstnega orožja in da to počnejo že 30 do 40 let odvisno od države. In vendarle ni videti, da bi bilo veliko navdušenja na strani velikih držav, da bi uredile z večstranskimi sporazumi dejansko eh, širjenje tega orožja. V bistvu imamo zadnje premike šele v, iz 90-ih eh, let in eh, potem smo govorili tudi o nadaljevanju pogajanj in o povezavi med neširjenjem jedrskega orožja in razoroževanjem. V tem postopku pregleda učinkov pogodbe in seveda v razmerju do členov 2 in 3 ter eh, razložitvijo iz 6. člena. Govorili naj bi o dinamiki, o dinamiki, gonilni sili za izvajanje pogodbe. Vidimo, da se je nadaljevanje eh, dialoga po priključitvi Krimskega polotoka strani eh, Rusije praktično popolnoma ustavilo. In pogledajte, treba, kdo je zdaj odgovoren v očeh skupnosti držav podpisnic. In v eh, tej luči je treba pogledati tudi povečanje kitajske vojne moči, tako v tradicionalnem kot v jedrskem orožju. V okviru pogodbe je treba pogledati tudi dejansko stanje in strateškega vidika. Mislim, da ni presenetljivo, da se je Evropska unija znašla v zapletenem položaju, v zadnjem desetletju. Vsi vemo, kakšno je stanje. E, to pa zadeva mednarodno varnost nasploh in gre za mešanico različnih držav, ki imajo jedrsko orožje, ter za vse, ki si ga želijo pridobiti, vključno z raznimi terorističnimi dejavniki. Treba je priznati, da Evropska unija ne more storiti nesorazmerno veliko na tem področju, če ne, ni sodelovanja z drugimi. Moramo biti eh, realistični in tudi Evropska unija deluje na temeljem načelu konsenza, stanje pa je strateškega vidika vedno bolj zapleteno. Seveda je tudi vedno več držav članic, ki se morajo zediniti in to je razumljivo.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 Evropski do, diplomaciji doslej, kot vidimo, ni uspelo tega doseči. In eh, treba je pogledati delikatni zgodovinski kontekst, kako so se zadeve odvijale in kdo sedaj lahko odigra ulogo graditelja mostov, da se bomo lahko skupaj dogovorili o kakšnem konkretnem rezultatu da ne bomo še nadalje razmišljali v kontekstu, da Evropska unija še vedno ni dozorela, da bi bila lahko globalni dejavnik na tem področju. Po mojem mnenju mora biti naš pristop konstruktivno agresiven. Velja razmisliti tudi o spremembi strategije iz leta 2003. Treba se zavedati, da je bila situacija pred 20 leti eh, drugačna. Evropski vodje so izumili koncept eh, učinkovitega multilateralizma in to seveda je bilo smiselno. V tistem trenutku, ko se je govorilo tudi o povečanju dejanske varnosti na terenu, za kar naj bi bila osnova ta pogodba, evropska unija pa mora še nadalje podpirati ta po, to pogodbo in kritičnega pomena je, da nadaljujemo s svojimi dejavnostmi in se ob tem zavedamo tudi vseh šibkosti pogodbe. Imamo pa dva poglavitna instrumenta razoroževanja. in pogledati, kakšna je možnost oziroma pričakovani obseg delovanja Evropske unije. Ali ni morda že čas razmišljati o večji koncentraciji tako človeških kot finančnih virov in jih usmeriti v bolj strateško pomembne dejavnosti. In tu velja zastaviti še eno vprašanje ali bi bilo koristno za vse deležnike, da bi vedeli, do katere mere Evropska unija dejansko lahko eh, deluje in podpira napredek na tem področju. Budimo konkretni, začnimo končno govoriti o konkretnih številkah. In zavedajmo se, da vse skupaj počiva na treh stebrih. To sicer vemo, ampak to je do neke mere neka teoretična formula. Tretji steber, ki izhaja iz četrtega člena, daje možnost za zelo konstruktivno napredovanje delovanja na podlagi pogodbe. In eh, doslej so nekateri trdili, da je čisto vsaka pogodba na tem področju doživela neuspeh, kar ni res. Varnost in obramba so popolnoma jasni cilji pogodbe o neširjenju jedrskega orožja in razoroževanju. To je dejansko vsebovano v pogodbi sami in v časi krize bi bilo izredno smotrno, da bi eh, res črpali iz vseh virov, ki jih ima Evropska unija na voljo, in uporabili svoja pooblastila in zmogljivosti, ki jih imamo. In mislim, da nismo doslej dovolj uporabili vseh možnosti, ki nam jih ponuja že diplomacija kot taka v smislu kolektivnih prizadevanj. Hvala lepa. Hvala tudi vam. Ali uh, bi se kdo želel oglasiti? hvala lepa za ti dve izvajanji. Bi pa rad vedel, ali je za to konferenco v aprilu že pripravljeno neko skupno stališče Evropske unije, ali morda že veste, ali v tej fazi kaj obstaja, ali bomo šli na to konferenco aprila z nekim skupnim stališčem in če je odgovor da, potem me zanima, ali nam lahko poveste nekaj podrobnosti o vsebini tega. Hvala lepa. Se niče več ne želi oglasiti? No, potem pa izvolite. Da, hvala, to je res težko odgovoriti v tem trenutku. Eh, odgovor bi bil da, prepričani smo, da bomo dosegli jasno, obsežno, in podrobno skupno mnenje. Skupna stališča smo imeli tudi v preteklih primerih. Svet je sprejel sklepe oziroma kot so včasih imenovali odločitve v letih 2005-2010 in tudi 2015. Torej imamo tradicijo skupnih stališč uh, in to samega začetka delovanja. Začeli smo pa že delati pri svetu na zelo obsežnem sklopu priporočil za prihodnost. In eh, stebr razoroževanja je prav tako v obravnavi kot zelo pomemben. In eh, osredotočamo se tudi na eh, uporabo jedrske energije v miroljubne namene. In eh, v stališču se bomo sklicevali na vse to, kar Evropska unija trenutno počne preko komisije, preko različnih delov in eh, organov komisije. Prav tako bomo spregovorili o stotinah milijonov evrov, ki smo jih porabili v zadnjih petih do desetih letih, vsaj v tem obdobju, za miroljubno uporabo jedrske energije in izpolnjevanje svojih zavez iz pogodbe. Torej poskušamo nekako opozoriti konferenco nase tudi s terminologijo, ki sicer morda ni najbolj priljubljena ali najbolj znana, ampak pomembno je, da se izrazimo o tem, kako se bodo v prihodnje uporabljala pooblastila na področju uporabe jedrske energije in eh, upamo, da bodo ministri, ki bodo sodelovali na tej konferenci, pozorno spremljali, kar bomo imeli zapovedati. To je torej naš projekt. Nameravamo eh, predstaviti zelo jasno stališče, krepiti nameravamo še nadalje prizadevanja za neširjanje jedrskega orožja in prav tako bi radi napredovali na stebru razoroževanja. In nekatere države pogodbenice bi rade videle eh, hitrejše doseganje končnega cilja, Eh, vendar bi mi radi v tej luči predlagali konkretne korake, predvsem podobno temu, kar ste sami prej povedali. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Kuvetev, bi radi kaj dodali. Ne, hvala, mislim, da to ni bilo vprašanje za me. Mr. Mixon, maybe. Gospod Mixon, še kaj? No, to ni sicer vprašanje, bi se pa rad zahvalil strokovnjakom za njihov prispevek k našemu delu. Eh, hvala tudi za priporočila in napotke, da bomo tudi mi lahko prispevali svoje, da bomo lahko prispevali k skupnemu stališču, ki ga pripravlja svet. Mislim, da je nadzor nad jedrskim orožjem veliko širši od pogodbe same in zato je pomembno tudi spremljati mehanizme izvajanja. Žal ugotavljamo, da je veliko eh, dogovorov na tem področju storilo žalostno smrt in da eh, niso več nekako v praksi, v izvajanju. In vemo, da se mnenja o marsičem razhajajo glede prepovedi eh, jedrskega orožja v prihodnje na podlagi sedaj veljavne pogodbe. Seveda imajo tu eh, države zelo različna stališča, še zlasti tiste, ki imajo jedrsko orožje. In eh, mislim, da je treba v teh stališčih vsaj izraziti uh, našo željo po tem, da bi živeli v svetu brez jedrskega orožja. In to seveda ni v neskladju z zastavljenimi cilji pogodbe o neširjenju. In mislim, da to lahko sprejme vse določene države članice, čeprav se zavedam različnih mnen. Uh, eh, tu seveda lahko govorimo o razlikami med državami, ki imajo zakonito v lasti jedrsko orožje in spet drugimi dejavniki, nikakor pa nočemo vzpostavljati lažne paritete med državami, ki imajo dejansko jedrsko orožje in tistimi, ki so ga sposobne v kratkem izdelati. Eh, obstajajo seveda tudi določena prekrivanja v nalogah in funkcijah med Evropsko unijo in NATO. Je pa res, da si mi želimo videti svet brez jedrskega orožja, je pa dejstvo, da obstoječe povezave med državami temeljijo tako na državah, ki imajo jedrsko orožje in tistim, ki so za razorožitev. Mislim, da nam je vsem jasno, da si vsi skupaj prizadevamo, če nam že ne bo uspelo za takojšo razložitev, pa vsaj za zmanjšanje količine jedrskega orožja. Najlepša hvala. Hvala našim sokonjakom, da so nas razsvetlili danes zjutraj. Hvala tudi gospodu Mikserju. Naj vas spomnim, da je rok za predložitev predlogo sprememb opoldne v torek 28. januarja. Hvala. Chers collègues. Drage kolegice in kolegi, predlagam vam, da nadaljujemo z zasedanjem eh, in eh, upam, da lahko zaključite svoje debate na hodniku, raje kot tukaj v dvorani. Sedaj imamo tukaj naslednjega gosta, ki je točen, upam, da bomo mi tudi. Gospod Graciano je naš gost in je predsednik Evro, Evropskega voljnega odbora, torej odbora Evropske unije. Najlepša hvala, gospod general. Eh, zelo pozorno vam bomo prisluhnili. Eh, parlament bi rad eh, tukaj dosegel boljše poznavanje strateških vidikov. Eh, in se tudi seznanil bolj, bolje z našimi zmogljivostmi in kako bi lahko nadalje tesneje sodelovali. Eh, prav tako bi radi eh, vedeli tudi več, kako sodelovati v procesu skupne varnostne in obramne politike in Naš odbor eh, vam lahko zagotovi, da vas bomo podpirali v vaših prizadevanjih v luči eh, skrbi za dobrobit naših sodržavljanov, ki so nas izvolili. Eh, hvala torej za to, kar ste prišli k nam. Hvaležni smo vam, če nam boste posredovali bistvene sklepe in zaključke zasedanja vašega odbora. Hvala vnaprej. Merci beaucoup. Thank you, chair. Honorable members, ladies and gentlemen, good morning. Hvala lepa za povabilo, lepo pozdravljeni vsi skupaj. Eh, res se vam prisrčno zahvaljujem za eh, vidim, da ste temu področju namenili veliko pozornost in eh, To kaže tudi na veliko zainteresiranost Evropskega parlamenta za delovanje na tem področju. V tem odboru pa naj vam povem, sedimo vodje uh, eh, zadolžene za obrambo iz 28 držav članic, ki so tukaj enakopravno zastopane. Naš odbor stalno svetuje političnim organom v vojnih zadevah, zagotavlja tudi to, da se prisluhne glasu poklicnih vojnih strokovnjakov, ki zastopajo naše vojaške zmogljivosti v evropskih institucijah in da so ustrezno tudi operativni poveljniki vključeni v odločanje. S tem eh, hočem reči, da se povezujemo tudi na najvišji ravni z diplomatskimi predstavniki in visokim predstavnikom za zunanje delovanje v vseh pomembnih zunanjih zadeva. Naša naloga je, da tesno spremljamo vse te scenarije, moja naloga je prav tako predlagati določena mnenja in nasvete. Eh, spremljati moramo tudi pobude in dovolite mi naj vam povem svoje razmišljanje o trenutnem stanju varnosti in obrambe. Novo leto se žal ni dobro začelo. Eh, napad na nemiri v Iraku, napadi na veleposlaništva in vse to, kar se je zgodilo, smo pričakovali že nekaj eh, let. Tisto, kar pa je bilo presenetljivo, je pa obseg vseh teh nemirov in da vsa ta kriza bo imela veliko neposrednih učinkov na regijo. Ki ne bodo sicer vsi vojaške narave, ampak To je tako imenovani učinek eh, metulja. Zadeve se lahko razvijajo eh, in to lahko vključuje tudi domino učinek. Govorimo tudi o novih grožnjah. Veliko grožen prihaja sedaj z juga, eh, tudi iz Libije in s tem moramo ponovno razmisliti o naših strateških razporeditvah, kako doseči ta trikotnik stabilnosti, to je slavni trikotnik nestabilnosti. Vidite, da se terorizem mednarodno močno širi, tudi tuji borci so zelo aktivni, potem se hkrati povečujejo tudi migracijski valovi, kar bistveno zmanjšuje varnost v celotni regiji, eh, škodljivo pa je tudi pomankanje strpnosti. Eh, prihodnost Evrope je močno povezana z, ne le z Libijo, temveč celotno južno eh, regijo na južnih mejah Evropske unije. In v zvezi s tem smo se posvetovali tudi z nekdanjo visoko predstavnico za zunanje zadeve, in eh, iskali rešitve za to območje ob ustvarjanju dejanskih povezav in eh, tehtno smo razmišljali tudi o strategijah glede na razvoj dogodkov na kitajskem in tudi drugod. Pripravljeni moramo biti na hitro in odločno odzivanje. To pomeni, da moramo prevzeti pobudo, in eh, noben, nobena država se ne more sama lotiti vseh teh izzivov. Zaradi tega potrebujemo še posebno pripravljenost za sodelovanje v mednarodni skupnosti, za uravnotežen pristop, za skupno delovanje kot Evropska unija ne moremo se samo odzivati, moramo biti tudi proaktivni. Dejstvo je, da so evropske institucije potrebo po tem skupnem delovanju že ugotovile in se odzvale na to. Evropska unija se mora izkazati kot globalni dejavnik in pokazati moč Evropske unije. To pomeni, da se moramo odzivati odločno in zapolniti varnostni vakum, ki je nastal pri Združenih narodih in to vse v povezavi vse ključi dejavnikov, torej Združenih narodov, NATO, Evropske unije, e, te priložnosti za skupno delovanje ne smemo zamuditi. Naša Evropska unija ima enkratno škatlo za orodje, kot temu pravimo. Imamo celovit pristop Evropske unije, kar nam omogoča najboljši možni način skupnega odzivanja v kriznih situacijah. Lahko delujemo tudi avtonomno, vendar v celovitem duhu globalnih strategij, ki se jim pridružimo. Predvsem moramo biti zelo pozorni na sodelovanje z našimi najbližjimi sosedi. Pripričan sem, da se sedanje krize ne moremo lotiti ne izolirano, ne samo z uporabo enega od orodij, ki so nam na voljo. In nedavna zgodovina nas uči, da kadar iščemo diplomatske rešitve, eh, moramo hkrati razmišljati tudi o varnostnih okvirih in to nam potem omogoča, da delujemo večplastno zelo dobro je, če se v tem času kriza eh, razreši. Ampak eh, res je tudi to, da se veliko krat zgodi, da rešitve ne moremo najti, ne da bi uporabili vsaj nekaj vojaških orodij. Vojaška orodja ne pomenijo, da se takoj lotimo spopadov. To pomeni, da lahko računamo z nečim, kar je lahko odločilnega pomena in lahko dopolnilno podpre druga urodja, ki jih imamo, še zlasti v različnih fazah reševanja krize in v fazah eh, zaostrovanja razlik in sporov. Ne moremo samo razglasiti enostranske prekinitve ognja. Treba je znati tudi nadzorovati situacijo in spremljati razvoj dogodkov. Evropska unija razmišlja zelo intenzivno o tem, da bi ponovno aktivirala operacijo Sofija z več sredstvi ter s tem izvajala tudi vse naloge povezane s tem. Torej, s tem bo Evropska unija poslala jasen signal v svet, da bomo odločno delovali še naprej. Če pa hočemo biti pripravljeni delovati takoj sedaj ali pa v prihodnje, je poglavitno imeti ustrezne zmogljivosti in jasno začrtana poslanstva. Moramo biti prepričani, kakšni so naši nameni in eh, vedeti jasno, kakšne so naše naloge v smislu sodelovanja z NATO-om. Vsi dejavniki morajo delovati v sinergiji če pa hočemo postati kredibilni zagovorniki varnosti, moramo znati eh, ustrezno nastopati do svojih nasprotnikov in moramo imeti ustrezna orodja ter zmogljivosti. V tem kontekstu moram reči, da je Evropska unija v zadnjih 4 do 5 letih močno napredovala in da je izoblikovala zelo pomembna orodja za varnostne zadeve in njihovo razreševanje. Seveda se bomo pridružili tudi drugim pobudam, ki so v skladu z našo strategijo. Pomembno pa je tudi, da vzpostavimo ustrezno vojaško načrtovanje za uporabo zmogljivosti in vseh orodij, ki jih potrebujemo za izvajanje vojnih misij ko sem govoril o pobudah, eh, naj podarim še to, da to terja veliko zavezano strani držav članic. Eh, te pobude so eh, povzročile veliko zanimanje, ne le v stroki, tudi pri našem odboru. In pomembno je, da imamo tudi svoj mehanizem, Eh, da imamo tudi Evropski obrambni sklad oziroma sklad za obrambo, ki je namenjen ravno temu, da se zagotovi vsa potrebna sredstva eh, za delovanje. Nočemo namreč delovati nesmotrno in eh, zapravljati po nepotrebnem sredstva nenamensko, dejansko je treba vedeti, da je EDF, torej Evropski obramni sklad, namenjen tako vzdrževanju zmogljivosti v mirnih časih, kot za morebitno dejansko ukrepanje v primeru nuje. Poleg tega EDF pomeni najpomembnejši dejavnik za boljše sodelovanje na strateškem področju, in tudi na področji, ki se jih doslej z našimi evropskimi pobudami še nismo dotaknili. Vsi eh, uspehi Evropskega sklada za obrambo bodo koristni tudi za NATO in kot Evropska unija eh, Menim, da smo s tem skladom dosegli eno najboljših naložb v preteklih letih. Ne smemo delovati na slepo in moramo smotrno uporabljati sredstva iz tega sklada. Odločitev o oblikovanju sklada pa je bila ena od boljših zgodovinskih odločitev. Stretni, stretni, Naši vojaški voditelji so Eh, tudi potrdili potrebo po koherentnosti med trenutnimi dejavnostmi in eh, po doseganju otipljivih rezultatov, preden se lotimo novih izzivov. In v tem smislu bi rad eh, predstavil tudi dvojno vlogo, ki jo ima vojska pri obrambnih procesih. Najprej imamo strateško raven, tam zagotavljamo Eh, vse čas naše vojaško znanje, strokovno znanje, ki je ključnega pomena za strateško odločanje Evropske unije in držav članic. Secondly, as main customer and primary user for... Potem drugič, uh, govorim tudi o uporabi uh, orodij, ki so nam za to na voljo. Uh, Eh, vojaška komponenta Evropske unije je tudi pomembna in mi imamo odgovornost za to. To odgovornost smo sprejeli eh, zato, ker eh, imamo tudi ustrezno strokovno znanje. In vojaška komponenta Evropske unije na različnih ravneh je tudi vključena v številne procese. Mm, vojaški odbor se ukvarja s pobudami peska in pač drugih organov. Ampak eh, pri EDF pa temu še ni tako. In uh, morali bi najti način, da bi vojaški odbor postal bolj aktiven tudi pri mehanizmih EDF. Z naše strani vam lahko zagotovim, da naš odbor spremlja razvoj dogodkov in je pripravljen uh, uh, podati tudi vojaški prispevek k različnim odločitvam, ki se sprejemajo. Mi različne pobude spremljamo in od njih tudi veliko pričakujemo. Imamo številne vojaške misije in operacije, ki zagotavljajo veliko prepoznavnost zunanje politike Evropske unije. Ta skupni pristop Evropske obrambe, na to vas moram spomniti, pa zahteva tudi pragmatično ravnovesje med kolektivnimi eh, prizadevanji in pa Eh, odgovornostjo za izvajanje tega, kar nekateri že imenujejo Evropska obrambna unija. Eh, potrebujemo strateško avtonomnost in pa eh, nujno je, da govorimo na tem področju z enim glasom. Če bomo imeli dovolj zmogljivosti na razpolago, bo to prispevalo tudi k pregledu naših misij. Misije bomo lahko okrepili in lahko se bomo tudi premaknili uh, Eh, od vloge usposabljanja tudi na mentorstvo in eh, spremljanje. Imamo misijo v regiji Sahel, pa tudi v Somaliji. Eh, potrebujemo bolj aktivne misije SWOP na terenu in s tem bomo zagotovili tudi več vpliva Evropske unije med našimi partnerji. V mednarodni skupnosti, v državah članicah. In eh, tudi med strateškimi konkurenti bomo imeli več vpliva. In če bodo misije bolj učinkovite, bodo države tudi eh, bolj aktivne pri um, zagotavljanju sredstev in pa osebja za te misije. Vse to se bo dogajalo v skladu z NATO in pa v sodelovanju z NATO in drugimi mednarodnimi partnerji. Za zaključek eh, pa naj se vam še enkrat zahvalim, da sem lahko predstavil te teme. Upam, da sem vam dal eh, idejo o tem, kako se obravnavajo vojaške in obrambne teme na evropski ravni in da ste dobili tudi predstavo o tem, kaj se trenutno dogaja na vojaškem prizorišču. Eh, bom pa kot vojaški strokovnjak vedno na razpolago vam in pa seveda celotni Evropski uniji. Strokovno znanje je vedno zelo pomembno. Še enkrat se zahvaljujem predsednici in vsem poslankam in poslancem. Če imate kakšno vprašanje, pa bom na nje z veseljem odgovoril. Hvala, general. Bom besedo najprej dala Svenu Mikserju, ki je koordinator v imenu SND. So, thank you, thank you very much. Uh... Uh, Hvala, gospod general, za to zelo celovito predstavitev. Nekaj vprašanj imam. Prejšnji teden v Strasbourgu smo glasovali o našem letnem poročilu o skupni varnosti in obrambni politiki. In ... Eno od glavnih vprašanj v tem poročilu je bilo tudi vprašanje evropske strateške avtonomnosti. Ehm, razpravljali smo o vsebini tega koncepta v tem odboru in pa tudi na razpravah v plenarki. Razprave so bile zelo burne in spraševali smo se, kaj pravzaprav vsebuje ta koncept evropske strateške avtonomije. mogoče bi eh, morali bolj eh, omejiti in jasno definirati ta koncept, strateška avtonomnost, eh, ali je to sposobnost, da Evropska unija deluje povsem neodvisno, neodvisno od ZDA, na primer, ko se vključujemo v razne vojaške operacije. Potem pa moje drugo vprašanje to pa zadeva operacije. Evropska unija izvaja misije SWOP po svetu in to je prineslo velik prispevek k reševanju različnih kriz. Včeraj smo tukaj razpravljali o misijah za usposabljanje, ki potekajo zdaj v tem trenutku v Iraku in pa eh, na afriški celini. Eh, tudi svetovalne misije so to in nekdo je omenil, da bi mogoče v prihodnje, ko bomo izvajali takšne misije svetovanja in usposabljanja, da bi Evropska unija eh, lahko zagotovila tudi ustrezne zmogljivosti. In da bi takrat sklenili tudi neko ad hoc koalicijo, ki bi jo vodila ena država članica ali pa več držav skupaj, ki bi se povezale pri tej misiji. Mogoče bi bil to najlažji način reševanja teh problemov. Ali tudi vi mislite, da bi Evropska unija morala biti bolj ambiciozna, ko gre za njeno vključevanje v reševanje kriz v Afriki ali pa kjerkoli drugi? Hvala. Merci, general. Hvala. Eh, general, najprej bomo sprejeli še nekaj vprašanj. Kris Peters najprej, eh, potem še drugi in na koncu boste dobili možnost za odgovor. Kris Peters, hvala, upravičujem se za zamudo, kajti bil sem na glasovanju v drugem odboru. Eh, no, vesel sem, da je že kolega postavil vprašanje o evropski strateški avtonomiji. Imeli smo razpravo o tem. Ehm, navezal se je tudi na poročilo, o katerem smo glasovali prejšnji teden v Strasburu. General, upam, da ste prebrali tisti del poročila, ki govori o evropski strateški avtonomiji. Mislim, da to poročilo že daje precej jasen odgovor na to, kako mi razmišljamo o tem. prisluhnil pa bom vašemu odgovoru, eh, ki se mi zdi v tem pogledu zelo pomemben. Potem pa še eno vprašanje. Evropski obrambni sklad je vsekakor pomemben, ampak zanima me, kakšna je povezava med tem skladom in pa tem, kar vi počnete v vojaškem odboru Evropske unije. Razumem, sem, da ni tukaj neposredne povezave, torej vi nimate možnosti, da bi predlagali projekte. Ampak eh, je vse treba eh, narediti prek sveta. Ali je to res in kakšno je vaše mnenje o tem? Hvala. Merci. Hvala, gospod Basisku. Hvala. Uh, eh, domnule general,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 preprosto posredovanje v sredozemlju in reševanje človeških življenj. Eh, potem s tem ne bomo eh, rešili tega problema pri eh, njegovem vzroku, pri koreninah. To je res zapleteno vprašanje, s tem se strinjam. to, da bi migracijske tokove spravili pod nadzor, zahteva politično in vojaško sodelovanje, ki pa mora biti previdno. In najprej bi potrebovali dogovor o ponovnem sprejemu z glavnimi državami, odkuder nezakoniti pribežniki prihajajo. Potem bi potrebovali tudi uh, vojaško-obveščevalce, ki bi se v določenih primerjih morali vključiti. Na ta način bi lažje razkrili mreže tihotapcev z ljudmi. Zelo pogosto ljudje, ki hočejo priti v Evropo, plačujejo ogromne zneske tem mrežam tihotapcev, zato da bi dosegli naše obale. to pa ne bi bilo možno, če ne bi obstajale sploh te močne mreže tihotapcev. E, mislim, da določene države tolerirajo e, ta omrežja, kjer tihotapci delujejo. Mislim, da če bi hoteli zmanjšati število nezakonitih migrantov, bi morali najprej odstraniti mreže tihotapcev. To bi bilo res nujno. Za zaključek naj povem še nekaj. Pomoč eh, na morju je rešitev, ki deluje samo, če se spoštujejo pravila. Mm, torej, to so mednarodna pravila, ki nas obvezujejo k temu, da rešimo ljudi, ki so v težavah na morju. Danes pa moramo pogledati na eh, migracijski pojav tudi prek te perspektive, ki sem jo jaz omenil. Eh, treba je rešiti migrante, ki so že na morju in pa skleniti sporazume o ponovnem sprejemu s tistimi državami, odkudr migranti prihajajo. Pripraviti bi se morali na invazijo migrantov, če ne bomo ukrepali na teh področjih. Eh, vse namreč kaže na to, da bodo tudi podnebne spremembe prispevali k temu, da bo migracijskih tokov vedno več. Če bomo samo reševali ljudi na morju, še ne bomo rešili problema. In zato bi morali začeti z diplomatskim postopkom. Eh, da se sklenejo sporazumi z državami izvora in da se uničijo tihotapske mreže, ki jih eh, določene države torej eh, dopuščajo. Te ljudi pa je treba na morju rešiti in jih potem vrniti v njihovo državo izvora. Hvala. Bonfrisko. Hvala, gospa Bonfrisko. Hvala. Mm, pozdravljeni general, hvala za to, da ste danes z nami in hvala tudi za vašo zelo jasno predstavitev. Vnaprej se želim upravičiti uh, eh, vam in pa uh, predsednici, ker uh, uh, mogoče ne bom mogla ostati do konca in slišati vaših odgovorov, ampak bom pa vse potem prebrala. Strinjam se uh, s tem, da mora Evropska unija več narediti za strateško avtonomijo. Torej, da bomo postali eh, boljši eh, eh, zagotavljalci varnosti. Trenutno obstaja velik nered na geopolitični ravni in naš nadzor in spremljanje ter usposabljanje, veliko te pomoči nudimo, tudi vojaško pomoč. In mislim, da vse to predstavlja veliko priložnost. Se pa strinjam s tem, kar je ravno kar povedal gospod Basescu. E, k temu bi rada dodala še nekaj. Sofija je pokazala svoje omejitve. Operacija um, ni bila tako zelo uspešna, ampak če bomo se v prihodnje bolj osredotočili na varnost naših meja in pa na varnost v sredozemlju. E, to je namreč ključ do varnosti evropskih državljanov, potem bi lahko e, to postal spet uporaben instrument. Kar pa se tiče um, specifičnih nalog odbora, ta bi po našem mnenju moral več narediti za uh, zagotavljanje EDF. Um, to je instrument, ki se že rojeva pod uh, nesrečno zvezdo. Uh, to nam je jasno dalo vedeti tudi finsko predsedstvo, ki je nakazalo, da bi v tako zgodovinskem trenutku, kot je ta, uh, želeli ta sklad zmanjšati. Mislim, da Evropski parlament od predsednika parlamenta naprej uh, da bomo vsi skupaj eh, znali odigrati svojo vlogo, da ta sklad okrepimo. To bi bilo v tem času potrebno. In uh, učinkoviti prispevek tega sklada bi potem moral biti dosežen tudi prek vašega eh, znanja, svetovanja in prek vaše pomembne vloge, ki jo tudi igrate pri tem skladu. Uh, s tem bi se morali izogniti podvojevanju, uh, potem uh, nepotrebnemu trošenju eh, denarja. Eh, mislim, da zaenkrat veliko denarja vržemo stran. Evropska unija bi morala postati vodilna tudi pri raziskavah in razvoju na tem področju. Kaj lahko v tem pogledu naredi vaš odbor? Hvala. Merci et pour faire, madame. Hvala, eh, gospa Guilar za EKR. Hvala, gospa eh, predsednica. Eno vprašanje imam za generala. Najlepša hvala, gospod general, da ste nam podali ta čudovit prispevek. Zanima me, kakšen, kakšna je po vašem mnenju prihodnost sodelovanja med NATO in Evropsko unijo. To je moje vprašanje. Rada bi se pa tudi zahvalila obema kolegoma, ki sta govorila pred menoj. Uh, omenila sta problem z nezakonitim priseljevanjem v sredozemlju. Uh, kot eh, vsi veste, Španija zelo trpi zaradi tega priseljevanja. Rada bi pokomentirala tudi nekaj. Nismo dovolj bogata država, da bi sprejeli vse nezakonite pribežnike, ki trkajo na naša vrata. Eh, veliko je tega nezakonitega priseljevanja in to vzbuja strah. To vidimo tudi na ulicah v naših mestih. Ljudje pridejo, radi bi si izboljšali življenje ampak eh, med te ljudi, ki imajo dobre namene, se lahko pomešajo tudi teroristi, tudi ljudje s slabimi nameni. Eh, in pogosto se zgodi, da v skupini migrantov obstajajo tudi taki ljudje. Nadzor bi moral biti boljši, eh, bolj izčrpen. Rada bi povdarila tudi, da Afrika ne spada v našo državo, ki že tako ni preveč bogata. Mislim, da bi potrebovali. Eh, bolj temeljit nadzor. In še enkrat najlepša hvala, gospod general, za uh, vaš prispevek in tudi za to, da ste mi prisluhnili. Hvala. Gospod general, preden vam dam besedo, bi se tudi sama odzvala na vaše predloge in ideje. Na kratko ste eh, nakazali svojo željo, da bi se evropske misije morale razvijati naprej. Omenili ste Sahel in pa Somalijo. Radi bi razvijali te mandate naprej. Zaenkrat so to misije usposabljanja, radi pa bi iz njih naredili misije spremljanja. Ali nam lahko poveste, kaj o tem menijo države članice? Včeraj smo dopoledne imeli dolgo sejo o Sahelu in mislim, da so se vsi strinjali, da je nujno treba narediti več in stvari narediti bolje. Morali bi pa eh, sodelovati tudi države članice. Ne vem, ali ste eh, govorili kaj o eh, Evropskem instrumentu za mir. Zanima me tudi, kakšno je vaše mnenje o tem. In pa tudi v zvezi s tem me zanima stališče držav članic. Ali je to nek projekt, ki bi lahko zaživel? Eh, že od leta 2018 se govori o tem. Hvala. Hvala, vprašanja so res odlična, zelo pomembna. In uh, odgovori bi lahko bili zelo dolgi in izčrpni, ampak uh, ko gre za politično dimenzijo, pa uh, niti nimam vseh pristojnosti, da bi na vse odgovoril. No, glede uh, strateške avtonomije, v globalni strategiji je to res pomembna tema in uh, to je steber, ki mora biti verodostojen. Nobene globalne strategije ne moremo imeti in tudi ni možnosti, da bi eh, na globalni ravni zagotavljali varnost, če eh, nimamo strateške avtonomije, ki je kos oziroma ki je skladna z uh, našimi ambicijami. To pa ne pomeni, da bi morala biti strateška avtonomija avtonomna od nekoga ali nečesa. Ampak to pomeni tudi, da lahko naredimo nekaj, kjer drugi ne želijo eh, posredovati. Mm, to, da se sami odločamo o misijah, ki jih želimo voditi med eh, vojaškimi operacijami nismo vedno stotstotno avtonomni, eh, ampak Evropska unija si tega niti ne želi, eh, vedno sodelujemo z NATO ali pa z drugimi organizacijami. Gre za skupno zagotavljanje obrambe. Ampak pri naših operacijah, za katere se sami odločimo, pa moramo biti strateško avtonomni. Sicer tudi politična razsežnost ne more biti uspešna. Če govorimo o kakršnih koli dejavnostih ali misijah ali o tem, da bi vzpostavili embargo nad orožjem na morju, eh, to pomeni, da Evropska unija mora biti v stanju, da to potem tudi izvede in da gre, da se trudi za izgradno miru, da ima na voljo ustrezna urodja in dovolj ambicij. Torej, gre za doseganje ciljev razvoja evropskih zmogljivosti. Ampak eh, zato moramo imeti na voljo tudi dovolj proračuna. Eh, če pogledamo proračune držav, eh, imajo te precejšen odstotek namenjen obrambi. Če želimo voditi neodvisne misije usposabljanja, eh, potem moramo biti avtonomni, sicer sploh nismo verodostojen partner. Strateška avtonomija in pa globalna strategija eh, pomenita, da sedemindvajset držav članic govori z enotnim glasom, vsaj glede glavnih zadev. E, vsi vemo, potrebujemo tudi neodvisnost, malo neodvisnosti, oziroma države si želijo nekaj neodvisnosti glede obrambe in varnosti. Ampak morajo pa sodelovati tudi v okviru Evropske unije, ko gre za te misije. Moramo biti ambiciozni, sicer bomo izgubili priložnost. Imamo krize, ki eh, potekajo že od leta 2010 eh, in eh, v bistvu operacije za pomoč v teh krizah sploh ne smemo začeti oziroma ne moramo začeti, če nismo avtonomni. Sicer bi morali vse čas hoditi od enega do drugega uh, in spraševati naše partnerje, kdo bo vodil misijo. Eh, tukaj uh, imamo tudi operacije nadzora in moramo biti usposobljeni in pa uh, dovolj ambiciozni, da to vodimo. No, potem pa kar se tiče obrambnih sil, delimo si jih z NATO in pa Združenimi narodi, ampak treba pa bo izgraditi boljšo vojsko za Evropo. Potem je seveda odvisno od situacije, kam pošljemo te vojake. Mi zagotavljamo tudi um, vojsko za Združene narode. Naprimer v Libanonu je bilo tako. Misija je potem postala verodostojna, ker smo mi k temu veliko prispevali. imamo geopolitično situacijo, geostrateško situacijo, ki tudi narekuje hitrost ukrepanja. Naprimer, ko gre za Libijo, se ta situacija vleče že dolgo in Evropska unija ima tam odgovornost. Ehm, s tem so povezani tudi. Eh, naši interesi. E, in nasploh mislim, da je v Afriki prisotnost Evropske unije zelo pomembna. Moramo pa zato imeti tudi ustrezna orodja eh, in eh, lahko izvajamo politična prizadevanja, lahko si prizadevamo na diplomatski ravni. Enotne vojaške rešitve ni ampak eh, prizadevati si pa moramo na različnih področjih. V svojih izkušnjah eh, sem to že ugotovil in dolgo sem že v vojski. Treba je na verodostojen način podpreti eh, diplomatska in politična prizadevanja tudi z vojaškimi urodji, ampak enostavne vojaške rešitve ni. In če ne povežeš vseh teh eh, instrumentov, potem uh, si obsojen na neuspeh. No, mi smo dejavni v Mali, v Somaliji, um, regija je zelo pomembna, naprimer uh, Sahel, Mali, to je povezano tudi z Libijo. Uh, in to, kar se dogaja v Sahelu, vpliva na Libijo in obratno imamo teroriste, ki se urijo v Maliju in potem eh, gredo v Libijo. In uh, pride do domino efekta. Domino efekt obstaja tudi na Bližnem vzhodu, uh, v povezavi z Irakom ali v povezavi s Severno Afriko. In izgradna kapacitet je zelo pomembna. To v vojaških uh, terminih pomeni, da se pripravi varnostni aparat eh, določene države, ki potem sama vodi svojo obrambo. Ampak to je zelo težko. Vojaških sil ne izuriš kar tako, potrebuješ opremo, eh, potrebuješ usposabljanje ljudi, nadzor, evropsko pomoč. EUTM. Mislim, da bi uh, morali narediti to uh, bolj robustno. Za enkrat usposabljanja ni dovolj, v bistvu ne gre samo za usposabljanje, ampak tudi za izgradno kapacitet. Eh, potrebujemo spremljanje, mentorstvo in pa celovito pomoč. Misije so trenutno zelo omejene. lahko bi te misije bistveno okrepile, okrepili, ampak vojaške sile trenutno v tujini niso zelo dejavne. Pred desetimi leti smo imeli petkrat ali desetkrat več sil na terenu. Mislim, da bi jih zdaj lahko tudi okrepili, ker trenutno te sile, po mojem mnenju in pa po mnenju držav članic, niso dovolj kredibilne niso zelo vplivne, zagotavljajo samo usposabljanje. In če bomo sposobni povečati raven ambicij in okrepiti te misije, jih narediti tudi eh, bolj eh, verodostojne, eh, z zagotavljanjem ne samo usposabljanja, ampak tudi spremljanja, svetovanja in tako naprej, bomo tudi bolj prepoznavni. te misije se izvajajo tudi v najnevarnejših delih sveta. E, torej, tudi če zagotavljaš samo usposabljanje, se ne moreš izogniti e, možnosti, da streljajo na te in podobno. E, isto se je dogajalo v Helmandu v Afganistanu. E, potrebovali so naši. E, člani, tudi uh, varstvo, tudi obrambo. In Evropska unija bi morala na tem področju več narediti. Torej, ideja je v tem, da vse skupaj okrepimo. No, misija mora zagotavljati zaščito in pa izpolnjevanje vsega potencijala. Vodja misije na terenu bi to moral uh, zagotoviti. Potem, kdo bo to naredil, ali bo uh, vodilna Francija, Španija ali katera druga država, to pa pravzaprav ni tako relevantno. Uh, potrebovali bi več podpore za misije. Uh, Ampak jaz na vse te misije gledam kot na evropske misije, ne misije posameznih držav. No, v Maliju imamo pet misij. Imamo misijo OZN, potem misijo Barkan, EUTN. Aktivni smo v Sahelu, pa tudi lokalne sile. In nismo edini, ki zagotavljamo usposabljanje drugi tega ne morejo storiti. Pomagamo tudi G5 v Sahelu, to je odlična zamisel, ampak to je samo zamisel, zato ker zaenkrat še nimajo orodi za to. Kako bomo dobili urodja za to, da jim bomo lahko pomagali? Če ne bomo, potem se bo trend obrnil. Alternative ni. Sahel se ne bo sam postavil na noge. Afriški rok je naprimer še vedno problematičen in mi moramo prevzeti odgovornost po mojem mnenju. No, evropske zmogljivosti bi lahko tukaj vključili, seveda. EPF je zelo pomembna pobuda, gre za nov način financiranja mm, in za to, da zagotovimo opremo vojaškim silam. To je možnost tudi, da zagotovimo finančno in tehnično podporo našim partnerjem, naprimer Gruziji. S tem lahko državam članicam zagotovimo tudi druga sredstva. Vedno opozarjamo, da če država pride pri pomagati nam, mora plačati za vse v okviru OZN, pa plačajo samo za vojake. Zato mislim, da bi mi morali imeti finančno orodje za to, da bi naprimer zagotovili gorivo in opremo za malice, drugače jih samo usposobimo in potem jih pošljemo v boj brez ustrezne opreme mi jih torej usposabljamo, potem pa jim ne zagotovimo več podpore. Drugi pa, naprimer, Gruzija, EDF, to je pomemben mejnik, zaenkrat se govori o desetih milijonih evrov za raziskave in razvoj, zato da bi bili bolj učinkoviti pri raziskavah, razvoju in pri nabavi orožja če ZDA zgradijo enega tanka, jih v Evropi gradimo sedem in izdelujemo. Nimamo pa učinka ekonomije obsega, prav tako je malo rezervnih delov in to bi nam lahko koristilo pri oblikovanju bolj učinkovitih orodij. V okviru vojaške skupnosti govorimo, da imamo na voljo veliko virov, ampak učinkovitosti ni, zato ker so sistemi med seboj različni. Z EDF pa bi lahko zagotovili, da bodo države članice sodelovali na področju raziskav in razvoja in v popolnem svetu nobena država ne bi smela biti prisiljena, da gradi vse obramne sisteme, vsaka država pač prispeva po svoje. Evropa bo pomagala po svojih močeh in spodbudili bomo države članice, da bodo tudi prispevale svoje, zato da bo nabava stekla tako, kot je treba. Evropska unija ustraja pri svojih določbah, imamo kar nekaj scenarijev, kar zadeva nadaljni razvoj. In na koncu moramo okrepiti zmogljivosti, ki jih imamo, zato da bomo lahko izpolnili ambicije, ki jih imamo. Tudi v okviru EDF lahko poskusimo to rešiti. Jaz sem vodja vojaških prizadevanj na evropski ravni in mi potem odločamo, kako bomo uložili sredstva. Politična raven pa bo odločila, ali je to ustrezno ali ne. Ampak to mora priti še pred političnim postopkom. Enako velja za EDF. Trenutno EDF pomeni da mi povemo, kje imamo pomankljivosti in kaj vojska meni, da potrebujemo. Drugače bo vse skupaj samo industrijska igra. Prepričan sem, da bi lahko storili še več na tem področju. Jaz sem predsednik vojaškega odbora in predlagam, da bi lahko bolje sodelovali s komisijo in procesi EDF. Mi smo končni uporabniki vojaške opreme, zato si želimo, da bi čim bolje sodelovali in da bi se naši nasveti upoštevali. Seveda pa se morate strinjati vi, pa tudi države članice. Migracije. Povedati želim, da se ne ukvarjam z migracijami na politični ravni, ampak na tehnični ravni so migracije posledica te krize in če želimo problem rešiti, se moramo spustiti v obravnavo vzroka. Migranti so žrtve nestabilnosti v državi. Terorizem, podnebne spremembe, revščina, večanje števila prebivalstva in tako naprej. Vse to vpliva na splošno stanje ne bomo mogli rešiti samo enega problema. Vseh problemov se moramo lotiti. Terorizem, migracije, nestabilnost in tako naprej. Evropska unija mora pomagati rešiti splošni problem in to je razlog, zakaj moramo v Sahelu biti bolj prisotni. V Libiji smo verjetno zamudili priložnost. Mogli bi se kriza začela leta 2011, zdaj smo leta 2020, devet let je že tega. V devetih letih bi morda morali najti skupen glas in se dogovoriti, kako nadaljevati. Zdaj je pozno, ampak ne prepozno. Nikoli ni prepozno. Če želimo premagati naciste, ni nikoli prepozno. Biti pa moramo seveda pogumni da ukrepamo. Sofija je eden takšnih ukrepov in Sofija je trenutno edina misija, ki povezuje Evropo preko sredozemlja z Libijo. Potrebovali pa bomo dogovor na politični ravni, ki ga ni zaenkrat, lahko pa seveda delamo v svetu, Sofija obstaja, ima mandat in v tem mandatu ni zapisano, da rešujejo migrante, ampak da razbijajo mreže tihotapcev, da izvajajo embargo in da pomagajo obaljni straži. Mi smo evropejci, in naši poveljniki bodo vedno morali reševati življenja. To velja tudi za čas vojne. V našem primeru zdaj to ne velja, ampak tudi v našem primeru je treba eh, reševati življenja na morju. Vendar glavna naloga Sofije je, da izvaja embargo na orožje. Jaz Mislim, da je zelo pomembno, da ukrepamo hitro in učinkovito. Pomembno je, da bomo spet aktere. In to je bolj relevantno kot uh, ukvarjanje z migranti. 700 tisoč migrantov je že v Libiji, ki ne bodo mogli zapustiti države, če se zadeve ne bodo izboljšale. To lahko sicer potem dosežemo z vodstvom PSC, če ne bomo dosegli hitrega dogovora v zvezi z operacijami, ki jih imamo, bomo težko dosegli rezultate, ki si jih želimo doseči. Podpiram Sofijo, mislim, da je to dober koncept. Trenutno imamo težave, gre za podporo pri razkrcanju, to ni vojaški problem, ampak ne bi bilo dobro, če 27-erica ne bi uspela rešiti tega problema in potem bi izgubili nadzor nad tem, da si prizadevamo zagotoviti varnost in premirje. S premirjem se lahko potem začnejo izvajati druge dejavnosti. Evropa in NATO želimo sodelovati v načelu globalne strategije. Je to ne samo zato, ker je 23 od 27 držav članic članic NATO. Imamo tudi skupne vrednote in želimo si, da bi dobro sodelovali in usklajevali operacije. Na operativni ravni ne sodelujemo veliko, zaenkrat gre samo za Bosno in Hercegovino. Bosna in Hercegovina je kraj izvajanja misije v okviru mm, operacije Berlin 5. Za nekaj politične volje bi lahko vstopili tudi v vzhodnje sredozemlje in to je povezano tudi z stališče držav članic. Potem pa moramo najti še druge možnosti za sodelovanje, naprimer usposabljanje in tako naprej. Vendar strateška avtonomnost je ključnega pomena. Z Berlinom plus smo dobili možnost, da strukture NATO uporabimo za Evropsko unijo. V Bosni in Hercegovini se misija izvaja preko NATO. Strateška avtonomnost pa zahteva, da potrebujemo tudi svoj štab. In mislim, da moramo na tem delati. Hvala. Hvala lepa, hvala za te podrobne in jasne odgovore. Naš pododbor vas bo naprej še podpiral, zato ker mislim, da nas zanimajo ista vprašanja. Hvala.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 Chers collègues, nous passons. Kolegice in kolegi, čaka nas zadnja točka na dnevnem redu. Lepo pozdravljam naše govornike, gospod Grond in njegova kolegica iz uh, nemškega maršalovega sklada. Govorili bomo o NATO. Kmalo nas čaka 70. obletnica NATO in uh, kontekst je volatilen, zadeve so relativno napete. NATO veliko prispeva k varnosti v Evropi in tekom svojega obstoja se je NATO moral prilagajati novim izzivom in po 11. septembru so se dotili tudi boja proti terorizmu in takrat se je prvič aktiviral peti člen, boriti pa se mora tudi proti hibridnim grožnjam. 3. in 4. decembra so v Londonu vode držav članic NATO izpostavili da je zelo pomembno zagotoviti več pozornosti obrambi. Odločili so tudi, da bodo sprožili razmislek o prihodnosti NATO ali o namenu NATO, kajti jasno je, da se postavljajo vprašanja glede prihodnosti NATO, sploh glede v trenutnem političnem okolju vračamo se nazaj k unilateralizmu, velike sile se med seboj. Eh, vedno bolj postavljajo druga drugi po robu in pod vprašaj se postavlja celo zavez, zavezništvo samo. Na Londonu niso na srečo govorili samo o tem, da se bodo države članice držale svojih dogovorov v okviru proračuna. Dogovorili so se tudi o strateški usmerjenosti. V Londonu so sprejeli izjavo, ki izpostavlja pomen skupnih načel in vrednot. Zdaj pa lahko govorimo o tem, da je treba razmisliti o pete, petem členu. In uh, vesela sem, da je bilo mogoče sprožiti razpravo na to temo. Ne gre samo za semantično razliko med zavezniki in partnerji z skupnimi cilji ne, nihče si ne želi, da bi se enostransko sprejemale odločitve za to, ker lahko ima to resne posledice. Odločitev glede vojaške operacije Turčije je pred kratkim to še bolj izpostavila. Zato moramo govoriti o vlogi NATO v svetu. Predsednik Trump želi, da bi se NATO še bolj vključil v bližnjem vzhodu, ne da bi točno vedeli, kakšen je sploh ta namen. In vprašanje je tudi, ali to pomeni, da se bodo vključile vojaške sile oziroma ali bo vojaških sil zdaj tam manj ta, smisl, ta razmislek bo še toliko bolj pomemben, zato ker se umešča v kontekst pobud, ki so namenjene temu, da bi ukrepili eh, evropske obramne zmogljivosti. Ta pododbor bo sodeloval tudi pri oblikovanju skupnih razmislekov o tem, katero vprašanje moramo obravnavati na vprašanju varnosti in obrambe, vključno z dialogom z NATO. -om. Zdaj dobi besedo gospa De Hop Šefer za približno 10 minut, potem Kami Gron, na to pa bomo imeli razpravo. Hvala. Hvala vsem, da ste danes prisotni. V veliko veselje mi je, da ste danes tukaj in lepo je, da lahko govorimo o NATO v tem obdobju. To je obdobje, ki je precej burno. Govor imamo angleščini, zato bom govorila angleško. Mislim, da ste vsi tukaj dvo- ali trojezični in zadeve bi morale steči brez problema. Jaz sem direktorica Nemškega maršalovega sklada v ZDA in vloga tega sklada je prav to, o čemer govorimo danes. Namreč želimo imeti razpravo tako v Evropi kot v v ZDA, glede vprašanj, ki so pomembna za zaveznike na obeh stranih Atlantika. Če govorimo o NATO, želim povedati, da bi bilo dobro, če bi prebrali dokument Steva Waltza leta 97 v žurnalu Survival. Naziv njegovega eseja je, zakaj zavešništva preživijo ali propadajo. In mislim, da je dobro, da. Še enkrat preberemo ta esej in njegove argumente. Naj vam povzamem. Pač rekel je to, o čemer govorimo danes. NATO je zavezništvo, ki temelji na dveh stebrih. Najprej govorimo o skupnosti interesov in potem o skupnosti urednot. In to je med seboj povezano. Če se en steber oslabi, postane tudi drugi šibkejši. Ampak eh, opozoriti vas želim na štiri ključna vprašanja, ki jih moramo obravnavati, če želimo resno analizirati prihodnost NATO. Prvič, spremembe glede dojemanja grožen, drugič, verodostojnost, tretjič, vprašanje političnega vodstva in vpliv naših notranje političnih vprašanj na to, koliko resnosti namenjamo zavezništvu. In še zadnji element je ta, ki ga je omenila gospa Luazo. Gre za vprašanje avtonomne neodvisnosti Evrope in za vprašanje krepitve povezav. Najprej vprašanje solidarnosti. V zadnjih letih imamo težave na tem področju. Jugo-vzhodni bok je še posebej problematičen. To mi sicer ni všeč, zato ker imamo na obeh eh, bokih bolj umetne razmejitve in posod se pojavlja Rusija in to ni najbolj koristen način za mm, razpravo o grožnjah v našem zavezništvu. Najpomembnejše vprašanje pa je, kako se bo zavezništvo v 21. stoletju prilagodilo na izzive 21. stoletja. In zdaj smo še sredi tega. Natalija Loazu je zastavila vprašanje, kaj sploh je zavezništvo dan danes. Zavezništvo je evolucionaren koncept. Odzivati se mora na grožnje, ki se pojavljajo in izginjajo. Poglejte si zadnje dogodke. 89 konec hladne vojne, 99 Kosovo in 2011 eh, Afganistan. Vidimo lahko, da se je strategija eh, prilagajala krizam in sicer od spodaj na vzgor. In prilagali smo se prednostnim nalogam ZDA predsednik, ki govori najprej Amerika ali NATO je evropska organizacija, lahko vidimo, da to ne drži. NATO je zelo ameriška organizacija. Zdaj v bistvu se vračamo k temu, kako bi NATO lahko odigral bolj globalno vlogo, naprimer na področju vesolja ali v ukvarjanju z Kitajci in to je seveda popolnoma v skladu z interesi ZDA. Nekaj pa želim izpostaviti. Po 11. septembru mislim, da smo vsi, torej američani in evropejci, nekako obtečali v strateški paralizi zaradi glo globalne vojne proti terorizmu in še vedno delujemo v tem okviru, torej v okviru globalne vojne proti terorizmu generalni sekretar NATO je bil v parlamentu pred dvema dnevoma in povedal je, da je najpomembnejša misija NATO boj proti terorizmu, potem Rusija in potem tri tehnološka Kitajska. Še vedno smo v tem okviru in to nas je na nek način ustavilo. Ne razmišljamo o širšem strateškem okolju. Zdaj pa ugotavljamo, da se Kitajci hitro razvijajo, Rusi niso samo nek moteč element na vzhodu, ampak so aktivni tudi na jugu naše sosiščine in to je zdaj ključno vprašanje, geostrateško in tudi politično. Zato je zdaj morda čas, da naredimo korak nazaj, da razmislimo o teh globih trendih, ki se pospešujejo Zavezništvo pa poskuša temu slediti. In po mojem mnenju je to pomen tega strateškega pregleda, ki ga izvaja NATO. To je moja prva točka. Druga točka je naslednja. Zadeva spremembe v NATO in spremembe glede prednostnih nalog. Po Trumpovem nastopu v zvezi z NATO smo imeli veliko razprav in NATO naj bi skrbel za stabilnost. Vidim, da ameriški zavezniki nimajo apetita, da bi se bolj vključili na bližnji vzhod. Generalni sekretar NATO je govoril bolj o preventivi ne pa o vključevanju. Gre bolj za to, da poskušamo zaeziti teroriste, migracijske tokove in tako naprej. Na to pa je seveda še vedno vojaško zavezništvo in glavno orodje je vojska. Vojaško orodje pa ni prilagojeno izzivom, s katerimi se soočamo v propadlih državah ali državah, ki propadajo. Tudi terorizem in drugi izzivi zahtevajo bolj hibridna orodja in tukaj bi morala Evropska unija in NATO bolj sodelovati. Američani razmišljajo drugače. Pentagon prilejuje svoje vojaške operacije povsod po svetu na Bližnjem vzhodu, v Afriki, povsod. Razmišljajo o tem, kako bi lahko NATO storil več tam, kjer se američani želijo umakniti. To je povezano z vprašanjem NATO in Trumpa. Sahel je zanimivi primer tega, kaj ti Pentagon naj bi do konca januarja pripravil načrte za delni umik vojaških sil. To ima posledice za nas, najprej za Sahel, ampak potem tudi za varnost v Evropi. Bila sem v Franciji, ko so govorili o operaciji v Libiji, imela sem razpravo z ameriškimi kolegi in američani so rekli, to je vprašanje NATO, naj se evropejci s tem ukvarjajo to mi je dalo čuden občutek, kot da ZDA niso del NATO, kot da je NATO evropska organizacija. Zdaj pa imam enako občutek eh, v Siriji in tako naprej. Menijo, da bi NATO moral storiti več. Gre za preložitev bremena, ne za delitev bremen. In mislim, da bi morali bolj poglobljeno govoriti z ameriškimi zavezniki o tem. Mislim tudi, da je vedno manj povezav med vojaškim in političnim stebrom v okviru NATO. Turški poseg v severni Siriji to jasno kaže, nobenih posvetovanj ni bilo in Vprašanje je vprašanje, ki se pojavlja že od leta 2013, takrat, ko je Obama potegnil tisto rdečo črto. Vprašanje je, ali se res lahko zanašamo na ameriškega zaveznika. In če, ko si zastavljamo to vprašanje, to pomeni, da je temeljno načelo, načelo zaupanja, spodkopano. In meni se to zdi zelo problematično. ne govorimo prvič o tem vprašanju. Ne govorimo prvič o tem, da je treba govoriti več tudi na politični ravni. Spomnimo se 50-ih let ali odbora Trojice z Norvežani in tako naprej. In takrat se je res videlo, da potrebujemo več. Poročilo 67 oziroma poročilo iz leta 67 Harmwell In tudi eh, drugi elementi so bili eh, v tej smeri. Mislim pa, da moramo storiti več na tem področju, česar pa zaenkrat še nismo storili. Ponovno moramo razmisliti o uspešnosti nedavnih operacij NATO. Upraviti moramo pregled trenutnih rezultatov, kakšni so rezultati, kakšni so cilji in dosežki operaciji NATO po 11. septembru. Kaj je šlo narobe in kaj bi lahko popravili? Naj vam podam samo preprosto primerjavo. Liberalne intervencije so včasih temeljile na treh predpostavkah. ZDA zagotavljajo globalni red, dve Evropa pomaga američanom in tri resnih izzivalcev ameriški zahodni dominanci ni. In če si pogledamo današnji kontekst, vidimo, da je podoba drugačna. Prvič, američani se umikajo iz položajev in odgovornosti. Drugič, Evropa je razdaljena, pogledaj se Libijo in druga vprašanja. In tretjič, Avtoritarni režimi so bolj intervencionistični, verjetno izkoriščajo naše deljene ukrepe. Zato bi morali zagotoviti več politične kohezije, delati bi morali na tem, kajti to prav gotovo vpliva na našo verodostojnost in to vpliva tudi na zaupanje v okviru zavezništva. In tretjič, vodstvo Spet moram omeniti američane. Američani še vedno vodijo NATO, po mojem mnenju. Gre za globalni NATO, ki služi ameriškim globalnim interesom. Spet smo tukaj. To je vredno cena našega uspeha, zato ker smo okrepili obramni proračun, pokazali smo, da smo korisni in Trumpova administracija zdaj vidi, da je NATO koristen. To je dobro, lahko pa tudi ne. Kaj ti? Trump eh, do določene mere še vedno določa agendo v NATO. Ne verjamem, da se bodo američani umaknili iz NATO. Pravno sprotno, mislim, da bodo američani še vedno potrebovali NATO, da bodo vlagali v NATO in da bodo zahtevali vedno več od evropskih zaveznikov. Zakaj? Konkurirajo Kitajcem in v tem smislu NATO vidijo kot strateški element za to, da bi lahko ohranili hegemonijo v okviru evropskega trga za obrambo. Vidim, da se pojavlja nov čezatlantski dogovor. Na eni strani imamo američane, američani so se strinjali, da bodo ostali zanesljiv zaveznik v NATO, čeprav bodo počasi zmanjšali svoj vojaški prispevek. Evropski partnerji pa bodo morali pomagati Kitajcem preprečiti dostop do novih tehnologij in omejili naj bi porabo blaga v Evropi. Mislim, da so to vzorci, ki se jasno kažejo. Zdaj smo v volilni kampanji v ZDA, njihova stališča se niso kaj spremenila, morda so zdaj bolj diplomatski, ampak zadeve so relativno enake. Dva odstotka, deljenje bremen, prednost eh, na kitajski. Američani pač vidijo Evropo kot eh, ključnega partnerja v globalni konkurenci s Kitajsko in vse to bo ostalo tako, kot je. Jaz uh, sem bazirana v Franciji in francozi upoštevajo te globje trende. Zdaj pa še sklep, kaj to pomeni za Evropo in za krepitev čezatlantskih povezav. Mislim, da moramo pričakovati te globje trende, ki vplivajo na obramno in zunanjo politiko ZDA. Potem pa seveda še razprava o evropski strateški avtonomiji. Temu se ne bomo izognili. Vem, da ste imeli zanimivo izjavo z generalnim sekretarjem NATO. Jaz pa bom provokativna. Rekla bom, da to že počnemo. Že zdaj strateško ukrepamo na številne načine. Diplomatsko v zvezi z Iranom nismo sprejeli ameriške odločitve, čeprav smo se do določene mere morali približati američanom podnebje, tudi tukaj ne sledimo američanom. Poglejte si tudi morska vprašanja, hormoška ožina in tako naprej. Pri veliko vprašanjih že razmišljamo o Evropi bolj strateško, diplomatsko in avtonomno, tudi na diplomatski ravni v primerjavi z odločitvami ZDA. Mislim, da je to zdravo in to je zdrav proces. And, uh... In mi še vedno kot evropejci aktivno sodelujemo ob mizi, so zbrani tako evropejci kot američani. Trudimo se razumeti bolje naše dojemanje situacije, da bomo lažje določili prihodnjo pot. Je pa res, da nismo pogosto istega mnenja, kadar gre za analize. In eh, vendarle imamo še vedno razprave o tem, debata poteka in s tem se poskušamo približati, razumeti zadeve tudi severne in eh, skandinavske države vidijo, da se v bistvu NATO nekoliko šibi zaradi tega, ker eh, vsaka stran uveljavlja svoje mnenje. Res je, da moramo vsako sebi razmišljati bolj neodvisno, tudi britanski Ministr za obrambo je nedavno uh, rekel, da mora Velika Britanija o prihodnjih sporih in konfliktih razmišljati bolj neodvisno. Pa vendarle vse treba znati nekako postaviti v okvir NATO. In sedaj sem že skoraj da pri zaključku. In eh, na mesto, da bi se samo osredotočili na razpravo o strateški eh, anatomiji, ali se zunaj države umikajo, ali se spet pridružujejo bolj aktivno, ali bo kdo upošteval evropske varnostne interese ali ne, oziroma kako naj bomo mi relevantni dejavnik v tej tekmi med Združenimi državami in Kitajsko. Treba je zbrati konkretne, konstruktivne predloge. Mislim, da mora imeti Evropa prihodnost kot pomemben dejavnik v spostavljanju varnega območja in to bi lahko dosegli na tri različne načine. Prvo, skupaj z Združenimi državami Amerike. V boju proti terorizmu, seveda je Kitajska lahko problematična, ampak mi moramo o tem razmišljati bolj čez Atlantski ocean. No, to sicer že počnemo na veliko eh, različnih eh, načinov v kontekstu anatomije. Tretja možnost pa je skupaj z drugimi partnerji, ker včasih gledamo na se eh, z oziranjem nazaj, treba je pa pogledati svet, tak, eh, kot je danes, pogledati, katere vrste povezav so lahko učinkovite po vsem svetu, kakšne načine imamo na razpolago za sodelovanje. In včasih moramo sodelovati širše z včasih bolj zapletenimi partnerji, kot so recimo Rusija, Turčija in drugi. Um, torej, ni treba biti pesimističen o prihodnosti partnerstva čez Atlantski ocean v prihodnih letih. Nadaljevali bomo sodelovanjem na področjih, kjer si delimo interese. Drugod pa bomo morali začeti razmišljati o sebi bolj avtonomno in seveda razmišljati tudi o sodelovanju z drugimi partnerji. Hvala. Hvala lepa, tole je bilo sicer zelo zanimivo, ampak morda nekoliko predolgo. In mislim, da bi se najbrž že kdo rado oglasil. Besedo pa predajam še Kamilju. Eh, hvala lepa, eh, gospa predsedujoča. Sam lahko zelo na kratko povem, kar mislim. Eh, Aleksandra je že povedala veliko o strateškem okolju in toliko več jo lahko podprem, ker je bil predvčerajšnjem tudi naš šef generalni sekretar prisoten na sestanku odbora AFED tukaj in mislim, da smo skupaj pokrili kar veliko tem tudi transatlantsko partnerstvo, sodelovanje z Evropsko unijo, pomen našega sodelovanja v boju proti terorizmu, v pričo vseh izzivov, ki so pred nami in v luči novih tehnologij. Eh, poskušal bom res biti krajši, morda bi se le ozrl na nekaj odprtih tem in izkoristil to priložnost, ki mi je bila dana, da povem še nekaj besed o varnosti in obrambi v Evropi. Da seveda je Evropska unija pomemben dejavnik v tej razpravi in prav tako tudi NATO. Naj eh, nekaj povem v francoščini, dovolite mi pa, da se izrazim tudi v angliščini, ker sem si tako zamislil določene zadeve. No, Aleksandra morda ni dovolj podarila, eh, dovolj podrobno, zelo pomembno vprašanje preoblikovanje Zveze NATO v zadnjih nekaj letih. Namreč eh, NATO se je v zadnjem času globoko preoblikoval. In uh, njegov cilj pri tem, in če to pogledamo v luči 70. obletnice pred nekaj tedni, je prišlo pravzaprav do stalnega prilagajanja te zveze uh, od 90-ih eh, let naprej, potem razvoj sodelovanja na področju 5. člena in tako naprej. Tu je veliko zanimivih. Uh, dejavnosti v preteklosti, ampak danes se nahajamo morda v nekoliko drugačni situaciji, ne toliko bolj nevarni, kot je pa bolj nepredvidljiva kot včasih. Vidimo, da smo priča Rusiji, ki veliko siloviteje uveljavlja svoje strateške interese. Eh, potem imamo še neko vrsto nestabilnosti čez vso to povezavo, ki jo imamo in potem je tu še hibridni terorizem, ki nekoliko straši javnost in treba je slediti tudi tehnološkemu razvoju ter spremljati hkrati tudi, kar se dogaja na kitajskem, ki je kjer je zelo pomemben vidik razvoja novega pomembnega dejavnika, ne le v Aziji, temveč svetovno. In potem imamo tu še Potem še nekaj besed o grožnjah in eh, kako se bomo temu prilagodili v naši organizaciji. Najpomembnejše je morda ponovno podariti pomen skupne obrambe. E, mislim, da je jasno, da se se zadeve razvijale manj centralizirano zaradi več dejavnikov. Eh, če pogledamo našo strukturo poveljevanja, je drugačna, kot je bila v času hladne vojne, bistveno se je spremenila. Prav tako se je izboljšala odzivnost naših vojaških eh, enot, še zlasti, kaj gre za hitro odzivanje v nujnih primerih. In potem je tu še na vzhodnem delu naše povezave eh, pomemben razvoj, tako v baljskih državah kot na polskem. Tu je prišlo do bistvenega razvoja, še zlasti po dogodkih na Krimu. Potem so tu še hibridne grožnje, kot sem že omenil, potem grožnje v vesolju, eh, kot je povedala tudi vaša predsedujoča. Tu gre tudi za drugačne vrste operacij. In to izhaja tudi iz dogovora ministrov za zunanje zadeve iz decembra lani, ko so razpravljali tudi o kibernetskih nevarnostih in sodelovanju na morjih gre tudi za bistveno povečanje različnih oblik eh, obrambe v skupnem sodelovanju zaveznikov. Eh, in tu gre za novo obliko zavezništva, ki je popolnoma neprimerljiva s tistim, kar smo imeli v času hladne vojne. In v tem letu pričakujemo tudi razvoj. Eh, z, na podlagi novih investicij 130 dodatnih milijard dolarjev smo namenili a, eh, in a, eh, lahko upoštevamo tudi pomembna sredstva, ki jih je od leta 2017 namenila Kanada v temu razvoju in moram reči, da gre tukaj za visoke zneske, ki seveda močno presegajo sredstva posamezne države, kot sta recimo Francija ali pa uh, Nemčija, tu lahko Kanada in Združene države Amerike veliko več prispevajo v finančnem smislu. In eh, če govorimo o 300 ali 400 milijardah dolarjev več, je to seveda pomemben znesek in eh, to seveda pomeni, da se bodo tudi naše uh, vojaške sile in strateške enote razporejala povsem drugače, kot so se pred časom. Sedaj bi preskočil na angliščino, zato da omenim še nekaj dodatnih točk, ki se mi zdijo pomembne. Kot prvo, Združene države Amerike, in to je nekaj, o čemer bi lahko razpravljali, je v zadnjih letih tudi povečala svoje zanimanje za evropsko regijo. Tu gre sicer za pomembno politično razpravo o delitvi bremena z eh, Združenimi državami Amerike, ampak ugotavljamo, da imajo Združene države Amerike trenutno v Evropi več enot in tudi izvajo več usposabljanja kot pred leti, kar pomeni, da je sedaj odnos Združenih držav do evropskega kontinenta povsem drugačen, kot je bil včasih. Na sestanku vodi v Londonu eh, decembra lani smo gotavljali, da je bil sestanek zelo uspešen, vendar eh, strateške eh, razprave med zavezniki ne potekajo več v enaki smeri kot včasih. Razprave so se vrtele predvsem okrog treh vprašanj, kot sem jih že omenil, torej delitev bremena, cilj dveh odstotkov, kar je bilo videti tudi dokaj razumno, če to primerjamo s poprečjem iz obdobja hladne vojne, ki je bilo močno čez tri odstotke. No, potem odzivanje na nove vrste grožen, različno dojemanje eh, trenutne situacije vendar je to lahko zavajajoče, saj imajo o tem eh, mnenje, različna mnenja ljudje, glede na to, s čim se trenutno ukvarjajo. To naprimer velja za razmerje do Rusije in podobno za stanje na določenih mejah, ki se enim zdijo bolj problematične kot drugim. In mislim, da ne bi sedaj izgubljal besed za podrobnosti, ampak naše stalno prilagajanje se še zdaleč ni zaključilo. In eh, sedaj smo trenutno v obdobju razmisleka, ki se je začelo v Londonu in bo trajalo še nekaj mesecev, eh, kar pomeni, da si bomo podrobneje ogledali tudi odprta politična vprašanja in pogledali, katere so naše prednosti in šibke strani. No, naj povem še nekaj o tem, da se to prilagajanje ne dogaja v vakumu. Torej, ne živimo v nekem vakumu, v nekem eteričnem prostoru, imamo konkretne partnerje, ki imajo svoje konkretne uh, potrebe in razmišljanja. To velja tako za države članice, morda še zlasti lahko izpostavim Švedsko, ampak kot celota. Eh, moramo upoštevati Evropsko unijo. In eh, kot vam je najbrž povedal v torek že generalni eh, sekretar, mi na NATO povezave gledamo kot na dve strani istega kovanca. In imamo operativno sodelovanje, v zvezi s tem smo objavili dve strateški izjavi, pri eni sta bila uh, podpisi ga tudi predsednik Tusk in Juncker. Seveda naše sodelovanje ni vedno lahko, ampak menim, vsaj po mojem mnenju in po tem, kar sem videl v zadnjih treh letih svojega mandata, lahko rečem, da je opazen velik napredek v tem času in da je pomembno, da se aktivno angažiramo, sodelavci uh, iz, na strani Evropske unije, tudi preko službe za zunanje delovanje in vedno bolj tudi uh, sodelujemo konkretno z Evropsko komisijo. Tu je še nekaj odprtih vprašanj, nekaj tega uh, izhaja iz občutljivega vprašanja Evropske pobude za obrambo, gre tudi za vprašanja, kako operativno rešiti določene pobude še zlasti na najvišji ravni. Mislim pa, da bodo te zadeve v prihodnje vedno pomembnejše, je pa to vsekakor delo v teku in moramo še nadalje nadgrajevati svoje zmogljivosti, tudi v razmerju do hibridnih groženj. In treba je stalno spremljati razvoj odnosov in dogodkov na kitajskem. Eh, in mislim, da smo ustvarili pravo okolje za sodelovanje na tem področju. Potem velja omeniti še omrežje 5G. E, seveda tu delimo podobne pomisleke in upam, da bomo te zadeve spremljali in uspešno razrešili v skupnem interesu. Nikakor seveda ne moremo zanemariti dveh poglavitih dejavnikov, ki predstavljata kar polovico svetovne ekonomije in eh, zadeve moramo torej spremljati na način, ki bo za vse skupaj ustvaril varnejše okolje, v katerem se bomo lažje odzivali na tekoče izzive. Eh, na, še nadalje moramo razmišljati o tem, kako se bolj robustno lotiti naših strateških načrtovanj v prihodnje, vključno z našo opremo. Eh, in eh, to velja seveda tudi za sodelovanje z Evropsko unijo. Evropska obramba je pomembna, zato je pomembno tudi, da Evropska unija ostane močno angažirana na tem področju. Obrambne zmogljivosti so zelo pomembne tudi v luči uh, delitve transatlantskega bremena. Eh, pomembno pa je ohraniti naše sodelovanje na ustrezno visoki strateški ravni in eh, sodelovati operativno na dnevni bazi. Seveda imamo orodja, ki nam bodo omogočila, da bomo najbolje izkoristili to, kar nam je na voljo. Eh, seveda se situacija tudi stalno spreminja in zadev ne moremo jemati kot eh, trajne. Pa vendarle naj zaključim s svojim izvajanjem in se vam zahvalim za vaše povabilo, gospa predsedujoča. Že vnaprej se veselim še pobližnjega sodelovanja s prijatelji, z vsemi vami, ki ste zavezani k vprašanjem obrambe in tesnega sodelovanja, vključujoč tudi sodobne tehnologije, namenjene varovanju v interesu vseh naših državljanov. Hvala še enkrat. Najlepša hvala. Sedaj bi dala besedo kolegom. Eh, nekateri so prosili, če lahko malce podaljšamo to zasedanje, ki bi se moralo zaključiti opoldne, da bomo našli odgovore na vsa vprašanja, za katera sem prepričana, da jih imate. Eh, Zdaj tega že vnaprej prosim naše tolmače, da ostane na razpolago nekoliko dlje. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Želim eh, čestitati vsem Eh, udeležencem in eh, se jim zahvalim za vse, kar so prispevali k temu eh, sestanku. Lepo je, da proslavljamo 70 let NATO in v tem Evropskem parlamentu moramo ponovno povdariti pomen našega zavezništva in upam, da bo trajalo še nadaljnih 150 let, Pomembno pa je povedati tudi, da močno cenimo vse naše zaveznike, da je za nas partnerstvo z NATO-om zelo pomembno. Lahko vam prevedem latinski pregovor: duh je lahko svoboden le v posvet, posvetovanju. In to pomeni, da v teh časih, eh, ko se vse spremenja, še bolj potrebujemo odgovore na vprašanja, ki jih zastavljajo nove okoliščine, s katerimi se soočamo. Imam tri vprašanja in sicer o članstvu, članstvu v zavezništvu. Prvo vprašanje je, članstvo, novi člani. Imamo zelo pomembno vprašanje v zvezi s tem in nedavno tega smo imeli možnost obiskati Kijev v Ukrajini in sedaj se sprašujem, kakšno je stališče NATO do Ukrajine. To je zelo pomembno. E, tudi leta 2008 smo se spraševali isto in takrat je predsednik Združenih držav eh, rekel, da hoče odpreti Ukrajino in eh, Ukrajina je to močno pozdravila. Sedaj pa imam občutek, da je vprašanje članstva za Ukrajino nekaj, kar ni ravno prva točka dnevnega reda pri NATO. Potem je tu še vprašanje bližnjega vzhoda. Upam, da tu ne gre za vprašanje članstva, ampak nikoli se ne ve. Torej, prvo vprašanje je bilo namenjeno Ukrajini, drugo pa je, kaj storiti s težavnimi članicami. In tukaj eh, je eh, kočljivo vprašanje članstva Turčije. Vem, da imajo o tem ljudje različna mnenja, ampak eh, vem, da so mnogi prepričani, da. Turčija ni ravno najboljša partnerica v tem zavezništvu. Kaj vi menite o tem, kakšna je prihodnost tega, kakšna je prihodnost Turčije v NATO? Moje tretje vprašanje pa se nanaša na Evropsko unijo. Generalnemu sekretarju sem podobno že zastavil vprašanje. imamo sicer sui generis delegacijo Evropskega parlamenta, ki se ukvarja z vsemi temi elementi članstva. Ali se vam ne zdi, da bi morala delegacija Evropskega parlamenta doživeti neko povišanje, pridobiti na statusu? In s tem bi lahko spremenili tudi prej citirani latinski pregovor. Hvala lepa, sedaj pa predajam besedo Svenu Mikserju. Hvala lepa, gospa predsedujoča, hvala za vsa ta izvajanja in tudi zanimive komentarje. Morda bi začel tem, da imajo ljudje različne poglede na funkcioniranje, na delovanje NATO. In seveda je stališče Združenih držav posebno drugačno kot evropsko. Eh, potem je seveda jasno, da mora biti Evropa zavezana v obrambi svoje celine, predvsem, in da morajo. Evropi zagotoviti dovolj obrambnih zmogljivosti v primerjavi s tem, kar že počnejo Združene države Amerike? Videti je, da se do določene mere zadeve nekoliko globalizirajo. In včasih eh, so nekateri menili, da je vprašanje obrambe Evrope že zgodovinsko zaključeno. Ampak videti je, da se zadeve odvijajo naprej in da se bistvene stvari za Evropo odvijajo tudi zunaj njenih meja. Videti je, da smo se premaknili naprej, da se zadeve odvijajo v pomembni smeri. In če razmišljamo o tem, kakšna zasedanja smo imeli na prejšnjih srečanjih, o vprašanjih, ki smo jih obravnavali, včasih smo govorili o tem, da moramo imeti 50 odstotkov zmogljivosti vedno na razpolago, da moramo biti sposobni operativno prerasporediti 5 do 10 odstotkov naših vojaških eh, sil, govorilo se je o petdnevnem odzivu na nujne situacije in podobno. Sedaj pa, eh, kot kaže, so se zadeve nekoliko spremenile, govorimo o povsem drugačnih odzivnih časih, še zlasti na zadeve, ki se odvijajo zunaj. Uh, določenih meja in sedaj se zadeve spreminjajo povsod. Tudi v kontekstu Evropske unije zadeve se ne vrednotijo več enako kot nujne, kjer je potreben nujni odziv. Gre v bistvu za preoblikovanje zavezništva. In eh, ko gre za to, da so druge države seveda predane predvsem svoji varnosti, in v tej luči pogledamo prisotnost ameriških sil na evropskem ozemlju, potem eh, moramo pogledati tudi v tem kontekstu naše odnose, odnose med evropejci in eh, američani. In če bi prišlo spet do nekega konflikta, oboroženega konflikta, spopada, torej, ki bi terjal naše hitro odzivanje, bi se morali spet vprašati, kako bi se Evropa odzvala. Številni evropejci so skeptični ali če rečem, imajo dvome o tem, kaj bi bilo pravilno storiti v danem kontekstu. Kar je seveda vprašanje, ki se je še dodatno okrepilo in razvilo po umiku ameriških sil iz Sirije. To seveda ni sedaj najbolj pereče vprašanje, ampak je vsekakor nujno potrebno razmisliti tudi o tem, kaj se bo zgodilo med uh, Evropsko unijo in Združenimi državami. Merci, la parole est à monsieur Basescu. Hvala lepa, sedaj pa gospod Basescu. Well, thank you very much for the excellent presentation. Hvala za obe odlični predstavitvi. Nekaj komentarjev bi imel. Mislim, da imamo znotraj NATO zdaj krizo razumevanja. NATO ne smemo postavljati pod vprašaj. Če si pogledamo Severno Makedonijo, ki je. ki je zdaj uredila vprašanje imena. Potem v preteklosti smo se ukvarjali z Gruzijo in Ukrajino in pripravili načrte za njihovo pridružitev. No, z Nemčijo smo se dolge ure pogajali in skušali prepričati. Angelo Merkel naj se z nami strinja, ko je šlo za Gruzijo in Ukrajino, ampak eh, odgovor je bil ne. In v Bukarešti so bili potem tudi odzivi na to. No. Mislim, da razumevanje zdaj ni dobro. Evropejci trdijo, da ZDA zmanjšujejo prisotnost v Evropi. Seveda jo zmanjšujejo, ko pa morajo skrbeti tudi za območje Azije in Pacifika. Čez noč so ugotovili, da je Severna Koreja jedrska sila, hkrati se ukvarjajo tudi s Kitajsko. Mm. No, Kitajska se je zelo razvila v zadnjem času. Eh, razvila je tudi jedrsko orožje brez omejitev in ne sodeluje v mednarodnih dogovorih na tem področju. Ne želim, da name gledate kot na proameriško usmerjenega politika, ampak skušam pa razumeti, kaj se dogaja. Mi trdimo, da američani odhajajo iz Evrope. Po drugi strani pa ne poznam nobene evropske države, ki bi američane podprla v Aziji in Pacifiku. Evropejci tja ne pošljejo nikogar, da bi se na tistem območju vzpostavilo ravnovesje? Na vrhu v Združenem kraljestvu leta dva tisoč štirinajst smo kar predpostavljali, da bo Nato zagotovil opremo za eh, vzhodno in južno mejo Nata in pa Evropske unije. Zato so zelo aktivni na vzhodni meji. Ne vidim pa veliko evropskih sil na vzhodu. Je pa tam veliko ameriških baz. Tako da pravzaprav so poskrbeli za opremo. Vsako leto obnavljajo američani svojo prisotnost eh, na vzhodu, eh, v Romuniji na primer izgrajujejo tretjo bazo, ki je v lasti ZDA. Potem skupne akcije, vsaj ena na leto poteka na vzhodnih mejah Evropske unije in NATO. Ampak eh, moramo biti tudi pošteni in eh, reči, da imajo v bistvu prav lahko uh, naredijo tisto, kar morajo, oziroma odločijo se, da bodo naredili tisto, kar morajo. Američani res zmanjšujejo prisotnost tukaj v Evropi, zato da bi jo okrepili v Aziji in na Pacifiku. Ampak eh, mislim, da bi morali mi mm, zagotoviti res vsaj tista dva odstotka obrambnega proračuna. Trump eh, ima zelo posloven model pri svojem vodenju države. Eh, manj gre za politiko in bolj za posle. In po mojem mnenju imajo američani prav, ko od Evrope zahtevajo, da prispeva 2 odstotka. Eh, mi prispevamo 1,41 odstotkov našega BDP-ja, kar pomeni 9 milijard manj na leto in ne moremo nadaljevati po tej poti, hkrati pa zahtevati od ZDA, da nas branijo. Oni pa prispevajo 3,3 odstotka BDP-ja. Za nas je prioriteta življenski standard v Evropi, branili pa naj bi nas američani in to zato, ker mi ne dosežemo niti teh dveh odstotkov. Mislim, da imamo tukaj problem z razumevanjem. Sicer pa mislim, da boljše rešitve za obrambo naše varnosti zaenkrat ni. In ne strinjam se. S terminom strateška avtonomija. Kako smo lahko strateško avtonomni, ko pa mi kot evropejci ne znamo eh, držati globalnega ravnovesja. To lahko dosežejo samo Kitajska, Rusija in ZDA. Mi ne moremo govoriti o gospodarski moči. Rusija ni gospodarska moč. Oni imajo manjši BDP kot Italija, na primer so pa globalni akter, zato ker imajo jedrsko orožje. Hvala. Še eno vprašanje bomo slišali, gospod Madison, v imenu ID. Hvala obima govorcama, zelo zanimive točke ste izpostavili in v uh, mnogo čem se strinjam. Strinjam pa se tudi s prejšnjim govorcem, s uh, kolegom iz Romunije. ker je rekel, da boljšega obramnega sistema, kot ga imamo danes, sploh ne moremo imeti. No, par vprašanj. Gospa iz Maršalovega sklada v Parizu je večkrat omenila, da obstaja potreba po novi globalni eh, strategiji, po razumevanju tega, kako se stvari razvijajo. In številni tu v parlamentu govorijo, da potrebujemo avtonomijo, po drugi strani pa se vsi strinjajo, da prihajajo tudi nova tveganja z bližnjega vzhoda, vzhoda Rusije in Kitajske. In avtonomija od ZDA pomeni, da se bomo od njih oddalili. Od te vele sile se bomo oddalili in Vprašanje je, zakaj toliko vedno govorimo o avtonomiji, ali za to obstajajo politični razlogi, če si ogledamo situacijo danes. 2016 um, je Trump zmagal na volitvah in zelo jasno se vidi, da v Evropi ni uh, prišlo do nobene bistvene spremembe. Med ZDA in Estonijo, Polsko in podobnimi državami obstaja zelo dobro sodelovanje. In, eh, dobro je bilo pravzaprav, da je Trump sprožil to vprašanje financiranja NATO. Imamo države v Evropi, ki jih je strah. In velikega problema sploh ne vidim. To, kar američani počnejo v Iraku in Iranu, ni nič novega. Že v prejšnjih administracijah eh, so se dogajali podobni napadi ne strinjamo se vedno stoodstotno z ZDA, ampak moramo pa razmisliti, kaj je bolje in kaj je slabše. Ali bomo raje podprli eh, naše zaveznike, ko se borimo proti eh, teroristom in pa eh, silam na Bližnem vzhodu, naprimer, kot so Iranci. Tukaj pravzaprav ne vidim nobenega političnega razloga, da bi izpostavljali razlike z američani in pa govorili o naši avtonomiji. Mm. Tudi solidarnost v NATO je pomembna. Ampak kako gledate na dogodke v Franciji in Nemčiji? Kako to vpliva na stabilnost NATO? Naprimer, če predsednik eh, Francije eh, pravi, da potrebujemo eh, nove obnovljene gospodarske odnose z Rusijo. Ali bi se morali spet ozreti proti Ukrajini in Gruziji. Tam je ruski vpliv ogromen ali bo to vplivalo na ravnotežje v NATO. No, to so stališča eh, predsednika Makrona. Hkrati je Makron tudi rekel, da je NATO možgansko mrtev. In kaj to pomeni za eh, NATO? Poleg tega imamo tudi gospodarske interese med Nemčijo in Rusijo. Da govorimo o eni avtonomiji nas kot EU, eh, to pomeni, da bi morali enako gledati na naše skupne interese in pa avtonomijo. Ampak, eh, če Nemci pravijo, da jim ni mar za to, kar pravi Evropska komisija ali pa zavezniki v Evropi, potem To ne bo možno, dokler bodo Nemci kupovali poceni plin iz Rusije, eh, se bomo težko znebili ruskega vpliva. Eh, zato me zanima, kako je s to avtonomijo in pa obrambo. Oba govorca na te stvari gledata malo drugače. Eh, mogoče lahko oba pokomentirata vsak svojega stališča to, kako gledata na ta vprašanja. No, še gospod Satori za zaključek. Najprej zelo precizno vprašanje. Eh, kakšen je odgovor, ki ga predvideva eh, NATO glede na širjenje jedrskega orožja v Rusiji? Ali obstaja kakšna strategija, kakšen odziv na to? Potem pa še eh, strateška avtonomija. To bo gotovo vplivalo na naše odnose z ZDA. Ne strinjamo se s Trumpom v številnih zadevah, ampak hrati bi morali več prispevati v NATO. Kako? Eh, zagotoviti, da bomo imeli svojo strategijo. NATO ne more biti samo orodje v rokah ZDA, ki se uporablja po svetu. Treba bilo vzpostaviti pravo ravnotežje med eh, ZDA in pa EU eh, e v NATO. In če želimo graditi na evropski avtonomiji, kako bomo to počeli, kako eh, to storiti na konkreten način? ali bomo to naredili z vojaškim sodelovanjem, ki bo veliko močnejše med eh, samimi eh, evropejci. Eh, kakšno obliko bo zauzelo to sodelovanje znotraj Evrope in pa znotraj NATO? In bistveni pogoj sine qua non je tukaj evropska enotnost, diplomatska enotnost če tega ne bo, potem si sploh ne predstavljam, kako eh, bomo bolj avtonomni. Moramo pa tudi ustvariti nove odnose z drugimi velesilami, ampak eh, na temelju česa. Evropske vrednote imamo ali bi morali obstajati tudi izven NATO eh, in ali bi morali včasih žrtvovati svoje vrednote v korist sodelovanja z drugimi. No, kako eh, bi v tej novi strategiji lahko izhajali tudi iz naših političnih in drugih vrednot? Hvala. Najprej bo besedo dobil Camille eh, Grand, potem pa še Aleksandra Dehop-Šefer. Hvala. No, bom skušal biti kratek, vem, da časa ni veliko eh, in se bom na hitro odzval na vprašanja, ki ste jih zastavili. Kar se tiče članstva v NATO, eh, zavezništvo se širi, kmalo bomo pozdravili Severno Makedonijo, kar je velik korak naprej. Potem bo 30 eh, zaveznic leta 2017 je vstopila Črna Gora. In imamo politiko odprtih vrat, ki deluje tudi v praksi, ne samo v besedah. Potem Ukrajina in Gruzija. To vprašanje je še odprto. Imamo tudi akcijski načrt za članstvo in obstajajo prizadevanja, da bi eh, tema dvema državama ponudili tesnejše sodelovanje z zavezništvom. Tako sodelovanje, ki bo tudi uh, dejansko delovalo. Uh, imamo tehnično obramno sodelovanje z Ukrajino, to že poteka in veliko stvari počnemo skupaj. Imamo že tesno partnerstvo, ampak eh, ko gre za članstvo, pa se morajo o tem odločati člani. Vedno obstaja razprava med člani, ko se pojavijo takšna vprašanja v zvezi z eh, možnimi novimi članicami, še posebej, ko gre za velike države. Ehm, vedno se najde kak konflikt. Poleg tega se je sodelovanje z Gruzijo in Ukrajino okrepilo. Eh, imeli smo obiske zavezništva v teh dveh državah in vse čas imamo tudi izmenjave eh, z njima. Imamo tudi eh, komisionata za Gruzijo in pa Ukrajino in pa uh, svet znotraj NATO, ki se s tem ukvarja. No, kaj je pomembno pri tem partnerstvu? To je zelo pomembno za Evropsko unijo. Pomembno pa je imeti partnerstvo tudi z državami na Bližnjem vzhodu. Mm, tudi eh, s Kuwaitom sodelujemo, pa z Jordanijo. Mm, imamo tudi partnerje za priložnosti. O nobenem zavezniku ne bi govoril kot o težavnem zavezniku ampak veliko držav v zavezništvu zelo odločno brani svoja stališča. In to je zavezništvo, ki deluje na osnovi soglasja. Pri tem ustrajamo. In naj še nekaj povem. Obstajajo zelo živahne razprave v svetu eh, čezatlantskega zavezništva in to glede vsebinskih vprašanj. Številne države se teh zasedanj udeležijo z močnimi nacionalnimi stališči ali pa kritizirajo druge zaveznike eh, zaradi njihovih dejanj. Tako da ne gre toliko za to, da bi nam karkoli preprečevali. V Sir glede Sirije smo imeli zelo močne razprave v svetu zavezništva in mislim, da se bo to tudi še nadaljevalo. Vsi zavezniki pri tem sodelujejo. Nekateri so pač bolj glasni eh, in bolj odločno branijo svoje nacionalna stališča. V primeru Turčije, na primer, eh, vsi vemo, da je to pomemben, pomembna država že zaradi eh, svoje geografske lege in pa velikosti. Ampak tudi mi jasno branimo svoje stališče v NATO. E, sam sem velik navdušenec nad parlamentarno skupščino NATO, skušam se z njimi čim več povezovati, mislim, da se sodelovanje na ta način dobro razvija. In ko zagovarjaš več e, izdatkov za obrambo, Mm, zelo težko zmagaš, če nisi povezan tudi s parlamentarci, eh, tako v Evropskem parlamentu kot v eh, tej skupščini NATO. No, kar se tiče ključnih funkcij NATO, generalni sekretar eh, je včasih govoril, da je treba Ruse obdržati zunaj, američane noter, nemce pa pod kontrolo. Ne vem, če je situacija danes še takšna. E, funkcije NATO so se e, z leti razvijale, gre za kolektivno obrambo in pa intervencije in to se bo še nadaljevalo. Malo bi pod vprašaj postavil izjavo Aleksandre, ko je rekla, da gre za strateško paralizo. Ves čas potekajo razprave, ves čas se kaj dogaja. In mi uh, skušamo tudi držati korak s svetovno obrambo. Včasih smo uh, na čelu te razprave, včasih malo zaostajamo, ampak mislim, da je namen zavezništva, uh, da se sledi dogodkom. Potem uh, govorili ste tudi o pripravljenosti, o silah in tako naprej. Mislim, da se je osredotočenost spremenila in uh, prioritete so se uh, spremenile. Včasih smo sile uporabili tudi za pomoč pri potresu, naprimer v Pakistanu. Ja, veliko govorimo tudi o interoperabilnosti, kako sodelujemo in tako naprej, ampak eh, imamo povdarek tudi na pripravljenosti. Imamo pobudo za pripravljenost, ki so jo zaveznice podprle lansko leto. Um, gre za pripravljenost v primeru eh, eh, dogodkov in 30 bataljonov in ladij. Eh, je temu namenjenih. Mislim, da je to tudi znak, da se spet vračamo k tej temeljni nalogi in da smo dejansko pripravljeni. Ne pa, da bi se osredotočili samo na zaveze, ki niso vedno preverjene. kar se tiče prisotnosti ZDA. Prisotnost ZDA povsod po svetu se je spremenila, ne samo v Evropi. Mm, ne vem, ali si želimo 300 tisoč vojakov danes v Evropi, toliko jih je bilo namreč med hladno vojno. E, ne vem, kakšni bi bili e, glavni kriteriji za to. No, ampak to, kar je danes pomembno, je sposobnost e, sodelovanja. Eh, moj občutek je tak, da se je vključenost ZDA na vojaški ravni v Evropi v zadnjih petih letih povečala. Ampak stvari se tudi vse čas eh, razvijajo. Ehm, seveda glede na prioritete, ki jih redno ocenjujemo in to je po mojem mnenju prav. kar se pa tiče evropejcev v azijsko-pacifiški regiji, mislim, da bi evropejci res morali biti bolj pozorni glede tega. Britanija in Francija eh, sta vključeni v določene navigacijske operacije, imata torej pomorsko prisotnost in mogoče bi res eh, morali eh, stvari bolj enakomerno porazdeliti in vključiti tudi druge na področju, kjer so ZDA vodilne potem 2 odstotka, eh, tukaj se stvari tudi spreminjajo. Sedem oziroma osem zaveznikov eh, že dosega ta cilj, eh, pričakujemo pa, da se bo ta številka še več kot podvojila do leta 2024. No, po mojem mnenju se je narava razprave v tem pogledu tudi zelo spremenila v zadnjih letih. No, tisti, ki ne bodo dosegli tega odstotka, pa um, bodo prispevali na kakšen drugačen način. Potem čezatlantski odnosi in kako to deluje. Razprava uh, poteka že dolgo časa ni se začela z nekim intervjujem v Economistu, kot eh, se včasih domneva. Eh, gre za demokracije, ki so povezane. Imamo voditelje z močnimi osebnostmi in močnimi stališči. In eh, po londonskem sestanku imam občutek, da smo prišli do skupnega razumevanja tega, kar je treba narediti. Vključno z obnovitvijo dialoga v političnih temah. Situacije ne bi opisal kot eh, kritične eh, zaradi neenotnosti. Ampak eh, je pa res, da obstajajo različna stališča v zvezi s tem, um, kako se lotiti ruskega izziva, uh, koliko prispevati in tako naprej. Vse to je odvisno tudi od geografije posameznih držav. Uh, ampak eh, ne glede na izjave, komentarje, tvite in podobno, mislim, da se v končni fazi znamo dogovoriti glede narave strateških izzivov in tudi glede načina, kako se z njimi spopasti. Eh, mislim, da pri tem upoštevamo vse partnerje, tudi Evropsko unijo, s tem pa lahko tudi zaključim. Hvala. Eh, Aleksandra je veliko pametnejša od mene in bo še kaj dodala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 Eh, američani ne odhajajo, ampak da se samo stvari eh, morajo bolje uravnovesiti, um, tako da se bomo lahko osredotočili in da se tudi američani lahko osredotočijo na tisto, kar je v tem trenutku za nje pomembno in to je uh, konkurenca s Kitajsko. Uh, američani uh, prerasporejajo zdaj svoje vojake. Um, Eh, na vzhodu in v Afriki jih je vedno manj. V Sahelu, na primer, se to že čuti, ker so američani delno umaknili svoje sile iz te regije. Eh, imamo pa francosko misijo v Sahelu. Potem druga stvar, eh, strateška avtonomija naj bi bila ideja ločitve od, s tem imam težave. Ampak eh, tukaj ne gre za strateško avtonomijo samo v odnosu do američanov. Če naši partnerji ne spoštujejo naših vrednot in odločitev, potem eh, se je razmišljal o strateški avtonomiji. Ampak mislim, da bi morali razmišljati eh, preprosto o tej avtonomiji kot o večji neodvisnosti, da se tudi Evropa sama loti akcij na konfliktnih območjih. Naprimer Libija. Libija je pomembna za Evropo. Ampak kaj tam počnemo? Imamo samo nov pritok beguncev, ki bodo začeli hoditi v Evropo, vključno s teroristi, ki se bodo zraven pomešali. In zanima me, kaj bomo tukaj naredili. Predsednik Macron je eh, leta 2007 eh, prevzel pobudo. Torej, 2017 je bila prevzeta ta pobuda. In mislim, da bi evropejci morali bolj prevzeti to kulturo um, delovanja na avtonomen način pri strateški avtonomiji gre predvsem za to, da znamo oceniti situacijo, ali se z američani, na primer, strinjamo, kakšna je določena kriza, potem moramo biti sposobni avtonomnih odločitev in pa reakcij. Z američani se ne strinjamo vedno o eh, oceni situacije, na primer, eh, pri podnebju ali pa pri Iranu. Ampak eh, moramo biti sposobni sprejeti eh, našo avtonomno odločitev in posledično potem tudi ukrepati. Eh, Američani pa sprejmejo odločitev, naprimer, da se umaknejo eh, iz nekega sporazuma, ampak potem se z nami posvetujejo šele kasneje, odločitev pa sprejmejo sami. In mi se potem znajdemo v neugodnem položaju. Torej, eh, strateška avtonomija predstavlja tudi to, da znamo predvideti eh, dogodke in odločitve drugih. Povsem podpiram tudi to, kar ste povedali o vrednotah ali sodelujemo s partnerji. Eh, in to na način, da ne ogrožamo svojih vrednot. To bi bilo pomembno. Naprimer, eh, Francija je v Afriki in naleti tudi na ruske plačance. Ehm, zato je treba najti način, kako eh, tukaj postopati. To se dogaja v Afriki, v Libiji, v Siriji, podobno. Ehm, potem eh, Rusija, Iran, Sirija, vse to je s tem povezano, tudi Turčija. In v obdobju, ko smo mi, eh, zahodnjaki, vse bolj zadržani pri intervencijah, ko ne želimo uporabljati trde moči. Vidimo pa, da krizna eh, diplomacija in upravljanje eh, nam uhajata iz rok. Imamo vse manjšo težo, znamo organizirati konference in tako naprej, smo neke vrste vsega, um, posredniki eh, pri Libiji, pri Siriji, z Erdoganom eh, govorimo, ampak eh, izgubljamo pa nadzor. In mislim, da bi morala povedati še nekaj. Evropska unija bi morala bolj uporabljati krizno diplomacijo. Zdaj imamo Evropsko komisijo, ki postaja bolj geopolitična. Imamo tudi predstavnike, ki so res zelo aktivni, In mislim, da bi morali izkoristiti ta novi zagon znotraj Evropske komisije za to, da eh, se osredotočimo na tisto, kar znamo dobro početi, na gospodarsko pomoč, medijacijo in pa krizno diplomacijo. In eh, imamo francosko-nemški motor, eh, ki deluje naprimer v primeru Ukrajine. Potem koalicija uh, voljnih ta obstaja, imamo koalicijo pri Ukrajini. Ampak to so samo ad hoc uh, formati in mislim, da bi uh, morali malo bolj spodbuditi Evropsko unijo, da je bolj dejavna, zato da bomo mi uh, uh, prepoznavni, da bomo imeli vpliv na terenu. No, toliko v zvezi s partnerji, ki eh, ne delijo z nami naših vrednot in ki včasih delajo tudi proti našemu interesu. Mislim, da je to res pomembno geopolitično vprašanje, pri katerem eh, smo vključeni vsi, eh, bodi si kot predstavniki NATO ali Evropske unije.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 In zamisel je bila pač, da ne bi eh, odgovorov iskali v sebi, ampak da bi poskusili najti ravnoteže med različnimi izzivi. Naprimer, po eni strani gre za odgovore, da bi spet izvali pogajanja, Danes je to težko, kajti v prejšnji krizi leta 1979 si nihče ne bi mislil, da bomo sprejeli potem sporozum, ker bomo popolnoma poskusili prepovedati te jedrske konice. Zdaj pa kar zadeva diplomatski in politični pristop tudi tukaj bi lahko poskusili in tudi na vojaški ravni. V žargonu pravimo, da nekoliko otrdimo svoj odziv in na skrajnem spektru bi lahko govorili tudi o tem, da bi se lahko odzvali na grožnje. Ne gre za to, da bi pa počeli enako kot počne Rusija. Hvala, hvala govornikom. Mislim, da smo imeli zelo poglobljeno analizo. Hvala, da ste se strokovnjaka odločila ostati tako dolgo z nami. Hvala tolmačem, da so ostali nekoliko dlje. Na koncu še časovnica v ponedeljek od 4 do pol 6 bo tukaj gospa Nakamitsu iz OZN, govorili bomo o razoroževanju. 17. februarja 2020 popoldan bomo nadaljevali sejo in potem 18. februarja v stan. Hvala.